meine damen und herren! Spoštovane gospe in gospodje, prisrčno vas pozdravljam. Ravno kar sem imel srečanje s turškim veleposlanikom, ki me je obvestil o položaju v eh, Siriji in ne samo o Cipru. Ne, o Cipru ni govoril. To sem samo eh, rekel zaradi tega, ker sem videl kolegico Kasulidis pred seboj povedal sem na tem pogovoru, da pri vsej problematiki na sirskih mejah vidimo nekaj solidarnosti in evropejci morajo deloma tudi eh, pokazati spričo beguncev nekaj podpore in to se tudi pravzaprav že kaže pri odzivih v državah članicah. In povedal sem mu tudi to, kar smo sklenili v predsedstvu in sicer, da bomo naslednje leto poslali delegacijo Afeta v Turčijo. Mislim, da je to bilo pravo sporočilo, eh, kajti ob vseh problemih, ki jih imamo pri pogajanjih o članstvu, menim, da obstaja zelo veliko razlogov, za Turčijo in Evropo, zakaj bi morala biti eh, Turčija z nami. Turčija je danes strateško bolj pomembna kot v času hladne vojne. Poglejmo samo na zemljevid, kaj se dogaja. Kaj ti obstajajo morda eh, probleme pri predpristopnih pogajanjih, vendar mi ne smemo pozabiti našega interesa in mi moramo stvari obravnavati z določeno sensibilnostjo. Eh, danes bomo tudi govorili s gospodom. Eh, Pierom V. Mojom, eh, generalnim sekretarjem službe za zunanje delovanje. Vesel sem, da je kratkoročno pristal na ta pogovor. Govoril bo o situaciji v Siriji, potem situaciji na turško-sirski meji, Libanon, Jordanija, potem eh, kako je z varnostnim svetom eh, Kitajsko, Rusko, držo, potem eh, kako je s presilnim pristankom sirskega letala. Eh, tu so očitno bila tudi eh, Tu so bile velike količine orožja, očitno na letalu iz Rusije, torej, in vesel bi bil, če bi nam Pierre Vimbon dal več informacij, kolikor pač lahko danes eh, poda. Hvala lepa. You, Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Zelo kratek bom v svojih uvodnih izjavah, eh, kajti najbolj zanimivo za poslanke in poslance Evropskega parlamenta je verjetno, da lahko zastavijo vprašanja in jaz bom poskušal odgovarjati če bom le mogel. Rad bi vam dal nekaj novih informacij o situaciji in visoka predstavnica v eh, torek. Tukaj eh, vam je že dala pravzaprav eh, eh, dober opis situacije. Eh, mi moramo seveda pogledati, kaj se vse dogaja, kakšna razsežnost je to. Eh, Eh, torej, jaz vam bom dal najnovejše informacije, ne bom ponavljal tistega, kar že eh, veste. In povedal bom tudi, kaj je najbolj pereče pri celotnem problemu. To je humanitarna situacija, humanitarna pomoč. Kot veste, je eh, Evropska unija pripravljena, da da več Eh, denarja, se pravi dodatnih 50 milijonov evrov, da pomaga razseljenim osobam eh, v Siriji. Eh, tam jih je več kot 2,5 milijona oseb in to je dejansko že zelo velika razsežnost. Imamo več različnih zamisli glede reševanja. Nekatere države članice menijo, da bi morali pregledati, kako lahko naša pomoč pride neposredno do ljudi eh, v državi. Večina eh, humanitarne pomoči se daje beguncem na meji. Vaš predsednik je že eh, pred kratkim omenil Turčijo, Jordanijo, Libanon, tudi Irak vendar mi moramo dejansko pogledati, kako lahko damo pomoč eh, prebivalstvu znotraj države, kjer je situacija taka, da je pravzaprav težko priti do tega prebivalstva. Se pravi, gre res za vprašanje, kako pomagati lokalnemu prebivalstvu, lokalnim oblastem, v osvobojenim eh, osvobojenih conah, kako dati več varnosti eh, bolnišnicam. Več eh, vlad je dalo različne ideje, o tem se govori tudi v Združenih narodih in o tem se bo prav gotovo govorilo na svetu za zunanje zadeve naslednji ponedeljek. E, imamo tudi pomoč prijateljev iz Eka, iz Devka in e, mi stvari pregledujemo tudi z pravnega vidika in upoštevamo tudi različne e, finančne uredbe in pregledujemo tudi kakšne ovire obstajajo na tem področju, kar pa zadeva zasedbo, sedanja vojaška situacija je taka, da bi bilo treba izpostaviti dve stvari. Tu imamo pač to uh, streljanje med Turčijo in Sirijo, to traja že nekaj tednov, nič novega se ni zgodilo včeraj, vendar turške oblasti želijo dati vsem vedeti, da ne bodo pač dovoljevali, da sirska eh, vojska strelja na turško ozemlje. In NATO je tudi pokazal solidarnost eh, s Turčijo, tudi Združeni narodi in tudi Evropska unija. Mi zelo natančno spremljamo situacijo. Potem pa vprašanje sankcij. Torej, včeraj na turškem letališču eh, je prišlo do pristanka sirskega letala, prisilili so ga k pristanku in pregledali so tovor tega eh, letala in mi tudi stvari zelo natančno opazujemo in naša prva ocena situacije je naslednja. Nacionalne oblasti v primeru sankcij lahko seveda pregledujejo izvajanje teh sankcij in lahko tudi dejansko pregledajo tudi podrobnosti in eh, mi pravzaprav nimamo nobenih informacij, razen teh, ki smo jih dobili preko medijev, videli smo opremo, ki so jo uh, vzeli iz letala in upam, da bomo v naslednjih dneh zvedeli več. Potem pa še zadnja besedica o sankcijah. Mi bomo imeli dodatni svežen sankcij, ki naj bi ga sprejel v ponedeljek svet za zunanje zadeve, vendar na ravni delovne skupine se še pogovarjajo o sankcijah in tudi eh, v PSE-ju in v Koreperju se bodo še pogovarjali ta teden o tem. Gre za to, da bi dali še nekaj posameznih eh, imen eh, na sezname za zamrznitev eh, premoženja, za prepoved izdajanja eh, vizumov. Torej, mislim, da eh, ni več veliko sankcij, ki jih lahko sprejmemo. Od lani smo namreč sprejeli že celo vrsto sankcij. Kar pa zadeva opozicijo, imamo tu neko pobudo, ki jo zelo natančno spremljamo. To je uh, um, pobuda Katarja, ki želi naslednji teden organizirati veliko srečanje in sicer predstavnikov Sirijskega nacionalnega eh, sveta. Eh, 400 oseb bo tu sodelovalo in eh, tu želijo prestrukturirati in okrepiti eh, organe eh, Sirijskega nacionalnega sveta. To je proces, ki teče že nekaj časa in mi seveda pričakujemo rezultate. Eh, to srečanje bo priložnost eh, tudi za srečanje z drugimi opozicijskimi skupinami, z notranjo opozicijo. Vse te so pač povabili in Tu seveda pričakujemo velike zanimive rezultate in sicer v Kajru je julija eh, bila sprejeta odločitev o skupni platformi, eh, žal pa eh, niso vsi popolnoma dali soglasja k tej platformi in tu gre za drugi poskus, da zaživi ta platforma in da morda tudi sprejmejo še nekaj dodatnih ukrepov. In dobro bi bilo seveda, da e, opozicija najde tudi nekega predstavnika, ki bi predstavljal različne veje opozicije. E, potem pa so dejansko povabljene tudi sosednje države, ki e, so nekako tudi povezane s tem problemom opozicije. Potem pa na področju diplomacije, imamo kar nekaj poskusov, poskušali smo se povezati z različnimi strankami v eh, Združenih narodih, Lahda Bahrimi je eh, bil v stiku z različnimi strankami, bil je že v Damasku, da bi se. Eh, srečal s predsednikom Asadom in zelo veliko je eh, potoval, podpiramo ga in še vedno iščemo načine, kako naj zmanjšamo razkorake med različnimi skupinami in pač iščemo možnosti za diplomatsko ukrepanje. Potem zadnji poskus so sprožile egipčanske uh, oblasti, to je četvorka Egipt, Turčija, Iran in Saudska Arabija, se pravi sestanek četvorke in uh, do sedaj pač uh, niso Eh, dosegli toliko uspeha, eh, kot so egipčani pričakovali. Eh, Saudska Arabija je ostala nekako zunaj tega sestanka in je pa prosila za informacije. Mislim, da moramo zelo natančno spremljati to pobudo, že zaradi tega, ker je tej pobudi uspelo zbrati za mizo države iz Eh, tega območja, eh, ki jim je ta situacija na terenu zelo pomembna in zaradi tega je ta pobuda pomembna, jo moramo natančno spremljati in tudi visoka predstavnica in naša služba je v stalnem stiku z eh, egipčanskimi oblastmi. Tu bi se ustavil, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Gracias, presidente. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospodu Vimonu. Pravzaprav bi za vas imel dve vprašanji. Omenili ste diplomatska srečanja, ki naj bi potekala v prihodnih dneh. Gospod Lavrov se mi zdi, da bo na naslednjem svetu oziroma še ta vikend imel tudi srečanje z visoko predstavnico. Tako da me zanima, kakšno je stališče Rusije. V Marakešu bo tudi kmalo zasedanje skupine prijateljev Sirije, zato me zanima, kaj pričakujete od teh dveh sestankov, še posebej od tistega v Marakešu. Zdi se namreč, da Rusija svojega stališča ne bo spremenila. Še drugo vprašanje. Kaj se dogaja sedaj s tem letalom, ki je vzletelo v Rusiji, pa so ga potem v Turčiji prestregli? Očitno je, da na tem letalu ni bilo raket, kot so sprva menili. Potem pa še sama situacija v Siriji. Film Charlieja Wilsona ste verjetno gledali. Takrat se je sicer govorilo o Afganistanu, ampak tokrat smo v zelo podobnem položaju. Včasih so v Afganistanu Rusi imeli precej moči in uporniki v Afganistanu, ker niso imeli orožja, se niso uspeli opreti. Tako da se mutati smutanti to dogaja tudi v Siriji, se vam ne zdi? ali bo Al-Assad uporabil svojo vojsko in orožje, ki prihaja iz Irana. Kakšna je potem vloga Iraka? Rusija je močna in dvomim, da se bodo sirski uporniki uspeli karkoli doseči, ker nimajo orožja. Kakšna je potem vloga Katarja, Saudske Arabije, kakšni so interesi ZDA? Namreč ne želimo si, da bi ta država zapadla v preveliko krizo in da bi Asadova vojska prevzela nadzor. Hvala. Presrčna hvala. Eh, kolega Milan Monak je že pokazal eh, dober zgled, dve minuti in pol, če gre v krajšem času, je to še bolje. Sedaj pa gospa Gomez. Uh, ali bi morda lahko potrdili, eh, da ima veleposlanik Bahremi tudi svoje prste upletene v tem srečanju, ki ga Katar eh, organizira. Pravite, da mi spremljamo in gledamo, ali mi počnemo morda več, ali, kot samo gledati. Ali morda mi poskušamo povezati to fragmentirano opozicijo? In še eno vprašanje, ki bi ga rada zastavila in eh, pridružujem se tudi eh, kolegi. Gre za vprašanje Rusije, orožja in tudi Irana. Ali mi razmišljamo o tem, da bi pomagali vzpostaviti humanitarne koridorje, ne znotraj Sirije, temveč eh, v državah, ki so zaveznice NATO, naprimer v Turčiji, da bi na ta način eh, zavarovali eh, pogoje za nudenje humanitarne pomoči. Jaz ne govorim o humanitarnih koridorjih v Siriji, temveč v eh, sosednjih državah zlasti v Turčiji, ki so jo pravzaprav tudi napadle sirske oblasti. In potem pa še nekaj poskus, da Iran spravimo eh, ali obstaja kak eh, poskus naše strani, da bi Iran spravili eh, v pogovore o Siriji. Gospa Šarkel, hvala lepa. Gospod predsednik, hvala lepa, gospod Vimon, za uvod. Nekaj vprašanj opisali ste. Eh, situacijo drugih globalnih akterjev, Katarja, Saudske Arabije, Iran. Mene pa zanima bolj vloga Evropske unije same. Tu gre seveda za pomembna vprašanja in eh, strateška igra eh, tudi teče usporedno eh, vsemi drugimi prizadevanji in to je seveda tudi razlog za skrb. Eno vprašanje je, kaj lahko stori Evropska unija, da bomo dejansko uveljavljali svoj embargo in svoje sankcije. Več primerov je bilo, ko so iz Rusije v Sirijo preko uh, eh, teritorijalnih voda Evropske unije dobavljali orožje in to seveda spodkopava našo verodostojnost. Kaj uh, vi predlagate državam članicam za to, da bi okrepile izvajanje? kako pa je z ekstremizmom uh, v Siriji, kako se pač to lahko preprečuje. Bojim se pravzaprav za tiste ljudi, ki so eh, zmleti med represivnim režimom po eni strani in ekstremisti in nasilnimi organizacijami na drugi strani, ki želijo povečati svojo. Uh, Eh, svoj vpliv v Siriji. Torej Evropska unija je ključni eh, partner eh, za uveljavljanje človekovih pravic demokracije. Torej potrebujejo nas. In potem pa Turčija in veliki pretoki beguncev. Koliko pogovorov teče v zvezi s Turčijo, naprimer znotraj NATO in tudi s pričo Eh, groženj, s katerimi se sooča Turčija in kaj mi kot Evropska unija lahko eh, storimo za eh, Turčijo. In potem pa tudi gospodarska plat. Mi smo velik sirski gospodarski partner in mislim, da gospodarskega pritiska še nismo dovolj izkoristili. Mi smo seveda osredotočeni na konec nasilja, vendar morda bi pa lahko tudi gospodarstvo izkoristili za večji pritisk. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Vimo, nekaj vprašanj. Uh, če se situacija poslabša, ali bi lahko prišlo do prepovedi preleta nad turško-sirsko mejo in ali, ali bi tu za to potrebovali eh, odločitev varnostnega sveta Združenih narodov ali bi pa se lahko oprli na humanitarno pravo in pravico do, zaščito, do zaščite, kot je to bilo pač eh, pri Kosovu. Kar pa zadeva ciprsko eh, predsedstvo, očitno se pripravljajo načrti za množično izseljevanje iz Sirije ali bi nam lahko več povedali o tem, ali bi lahko tudi nekoliko osvetlili vlogo Katarja, ki očitno financira celo vrsto ljudi po severni Afriki, tudi v Siriji, morda tudi eh, salafiste, ki so najbolj eh, ekstremistični. Torej, kaj pravzaprav so cilji Katarja. Očitno kupujejo vpliv, imajo tudi zelo globok žep, eh, kakšen je vpliv na Libijo, Sirijo, zlasti kar zadeva eh, Al-Kaido in salafistične elemente, ki razpolagajo z orožjem. Hvala lepa, gospod Weigel. Chairman, uh, Uh, uh, Gospod eh, generalni sekretar, najprej bi rad eh, komentiral eh, vas in besede Lady Ashtonova glede zelo pametnega stališča do konflikta v Siriji. Mi smo seveda najbolj zainteresirani za politično rešitev problema in zaradi tega bi rad zvedel več od tega, kar ste vi povedali. Veliko ste že povedali, vendar. Kaj bi lahko Evropska unija storila več pri iskanju politične rešitve? To je prvo vprašanje. In drugo, ali mi poznamo uh, sestavo upornikov, ali vemo, kdo bo prevzel oblast, ko bo konec bojev na terenu ali mi vemo, eh, ali obstaja kakšna nevarnost talibanizacije Sirije, ali se mi zavedamo vseh razsežnosti konflikta v Siriji, ali mi eh, vemo, da Turčija dovolj čuti našo podporo kot področja članica Evropske unije in ne samo kot država, ki je upletena v konflikt. Mislim, da je tu še nekaj manevrskega prostora za prispevek Evropske unije in morda bi nam lahko še eh, povedali več o svoji analizi na tem področju. Hvala. Hvala lepa, gospod Kazulides. Hvala lepa. Očitno je, da bo Asad odšel hitreje, če se bodo uh, tri manjšine v Siriji odločile, da mu ne dajejo več pasivne podpore. To so alaviti, uh, eh, kristijani in kurdi. Torej obstaja opozicija Asadovemu režimu in vi ste tudi opisali ta sestanek v Katarju, kjer poskušajo dati določen pomen siris, sirskemu na, narodnemu svetu. In eh, pravzaprav se eh, mnoge manjšine bojijo pravzaprav situacije v Siriji po Asadu. Bolj se te situacije bojijo kot sedanje. Eh, strinjam se z gospodom Tenekom glede Katarja. Katar in Saudska Arabija eh, morata poskrbeti za to, da bo to vključujoč forum. O tem jih je treba prepričati in ta forum mora pravzaprav poskrbeti za zaupanje pri manjšinah. In potem moje drugo vprašanje, drugi komentar. To je nekaj, kar je bilo v medijih pred kratkim gre za to, da bi se dogovorili pod, pod predsednikom Farukom Alšaro eh, za neko prehodno vlado. O tem se pogovarjajo. Eh, eh, pogovarjata turški in ruski zunanji minister in mene zanima, ali obstaja tu nekaj upanja, da bi to lahko bila mirna rešitev tega konflikta. In potem tretjič ko govorimo o beguncih in o koridorjih eh, za človekoljubno pomoč, moramo vedeti, to je že rečeno, pa še enkrat je treba izpostaviti. Pri beguncih ne gre samo za Turčijo, gre tudi za Jordanijo, tam jih je še več kot v Turčiji in tudi v Libanonu eh, je situacija pereča in tudi v državi sami eh, je situacija težavna. Gospod generalni sekretar. Thank you. Thank you, of... Uh, Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Veliko vprašanj smo slišali in poskušal bom odgovoriti eh, čim bolje na nje. Prvo vprašanje zunanje minister Lavrov, da prihaja v nedeljo zvečer na večerjo zunanjimi ministri. Eh, torej, prav gotovo bomo imeli zelo eh, dolg dnevni red, najprej zelo veliko bilateralnih zadev, o katerih se moramo pogovoriti z Rusijo, pa potem seveda tudi Sirija. Eden izmed eh, ciljev te večerje je, da preverimo, ali ne bi pravzaprav mogli najti neko skupno podlago, na kateri bi lahko eh, delali in eh, na kateri bi lahko pravzaprav okrepili to diplomatsko linijo. Potem pa še nekaj težavnega. Med obema taboroma obstaja velik prepad. To vidimo seveda v varnostnem svetu. In glavna težava je, po, vprašanje pogojev za večino sirijske opozicije in za mnoge partnerje v mednarodni skupnosti je potreben tranzicijski eh, proces, diplomatsko eh, sodelovanje. Vendar pogoj za začetek tega postopka, tega procesa je odstop eh, Asada. Sicer je videti, da je odlo, padla odločitev, da bo v nekem eh, trenutku prehoda režim odstopil, tega očitno noče storiti na samem začetku. Torej, ta dva tabora je nekako treba eh, povezati, najti neke skupne podlage. Eh, in treba je razrešiti veliko podobnih vprašanj mislimo, da lahko pri določenih vprašanjih najdemo pač neka stup, skupna stališča. Zaenkrat nam ni uspelo, vendar upam, da nam bo v prihodnje. Potem naslednje eh, srečanje prijateljev Sirije bo v Marakešu, predsedovali bodo eh, Maročani. Eh, datuma zaenkrat še nimamo točno določenega. Govorilo se je o 1. novembru, vendar o tem bomo še dobili več informacij. In res je, da bo zelo veliko odvisno od tega sestanka. Eh, gre torej. Eh, in, in, in sestanek bo tudi odvisen od tega, ali bodo prizadevanja, združe, da združimo opozicijo, uspešna ali ne in eh, na sestanku prijateljev Sirije eh, se eh, bodo prav gotovo zauzemali za združeno opozicijo. O tem bom pozneje še govoril, to je komplicirano vprašanje. Potem smo slišali tudi vprašanje o embargu na orožje. In spraševali ste, tudi glede primerjave z Afganistanom. Deloma sem vam sledil, eh, vendar težko je dejansko eh, primerjati stvari in težko je stvari eh, primerjati z vojno v letu 1979-80, kajti sedaj se je tudi pojavilo veliko nove tehnologije pri embargu na orožje pač velja naslednje. Eh, v varnostnem svetu stvari ne gredo naprej in zaradi tega tudi ni eh, embarga na orožje na mednarodni ravni. Imamo pač embargo držav članic, imamo embargo Evropske unije in ta se tudi izvaja dokaj strogo. In s tem tudi že odpra, uh, odgovarjam na vprašanje gospe Šark. Uh, torej, mi smo dejansko uh, dali državam članicam možnost, da eh, presrežejo letala, ladje, da pregledajo tovor eh, in eh, na ta način želimo pravzaprav čim bolj izvajati embargo na orožje. Vendar mi ne moremo preprečiti, da režim in opozicija nadaljujeta s tem in Eh, kljub našemu eh, embargu se bodo pač prizadevali za to, da dobijo orožje in mi moramo pač dejansko budno eh, paziti na ozemlju Evropske unije, mi moramo skrbeti za implementacijo tega embarga. Gospa Gomez, vi ste spraševali glede sestanka v Dohi in Brahimija. Torej, mi sedaj preverjamo stvari in moram iskreno povedati, da je prišlo do zaskrbljenosti in tu je prišlo do pravzaprav eh, velike podpore Arabske lige. In dejstvo je, da tudi vse, kar dela Evropska unija glede opozicije, da to počne z uh, Arabsko ligo in tudi države iz regije sledijo pravzaprav uh, situaciji zelo natančno. Od samega začetka smo bili tudi mi pravzaprav eni od prvih, ki smo ponudili roko opoziciji. Skušali smo jim posredovati pravo sporočilo, organizirali smo srečanja z njimi v Bruslu. Tudi v stiku smo ostali z njimi, vendar bodimo iskreni, ta naloga je zelo zahtevna, ker vemo, da je opozicija razdeljena, zelo razdeljena. Do neke mere je to celo razumljivo. Situacija je zelo zapletena, vsaka od teh skupin se z njo sooča ogromno je zamir glede stališč, ki jih zauzame vsaka od teh skupin. Nekaj je tudi prebežnikov, ki so sedaj člani opozicije in želijo odigrati večjo vlogo, pa na nje gledajo z nekoliko več sumljivosti kot na druge člane opozicije, tako da se soočamo z izjemno kompleksno situacijo. Če primerjamo to situacijo z Libijsko, kjer je Bengazijski tranzicijski svet uspel vzpostaviti določeno mero enotnosti v Siriji, temu še nismo priča. Eden od razlogov za to in glede tega se strinjam v celoti z gospodom Kasulidesom, je, da še vedno ni dovolj zaupanja med posameznimi skupinami, ne verjamejo si. Kar zadeva skupnosti, ki ste jih omenili, naprimer alavitska skupnost, krščanska skupnost, kurdska skupnost, lahko dodate tudi jude in druge. Občutek znotraj teh skupnosti je bil tak, da režim bodi si podpirajo ali ne. In tega stališča se držijo, ker niso prepričane v to, kaj se bo zgodilo naslednji dan ne vedo, kaj se bo zgodilo s posamezno skupnostjo, ne vedo, ali bo skupnost zaščitena, ali bo prejela dovolj zagotovil. Eno od sporočil, ki ga stalno pošiljamo opoziciji, je, da poda izjave v smeri gradnje zaupanja, naj sprejme tudi določene pobude, s katerimi bi pomirili vse prejomenjene skupnosti. To sporočilo vedno znova podarjamo, vendar bomo potrebovali še nekaj časa. Vprašali ste me tudi o humanitarnem koridorju, ampak izven države. Omenili ste Turčijo. Mi skušamo zagotoviti več humanitarne pomoči Turčiji, ker se število beguncev povečuje. Upravičeno ste rekli, da je Turčija tista, ki sprejema večje število beguncev, vendar drži tudi to, da je vse več beguncev v Jordaniji, pa tudi v Libanonu. Tako da je to nek splošen problem. Ena od težav, s katero smo se soočili do sedaj, je bila bolj praktične narave, vsaj v Turčiji. Oni so organizirali begunska taborišča na drugačen način kot druge države. Morda je prišlo tudi do kakšnega nesporazuma, ampak včasih je bilo res veliko težje posredovati pomoč te nesporazume smo sedaj odpravili, mislim, da bomo s 50 dodatnimi milijoni za begunce stvari še spremenili, tako da si resnično želim, da se bo stanje izboljšalo. Glede Irana. Obstaja razdeljenost med državami članicami. Nekatere menijo, da še ni pravi trenutek za to, da bi Iran zaprosili da vstopi v različne forume, znotraj katerih delamo, če zaradi nečesar drugega, zaradi tega, ker nam ni všeč stališče Irana do jedrskega programa in vprašanj nasploh. Druge države so bolj odprte glede tega. Seveda je Iran tudi vključen v vse to, kar se dogaja, zato bi moral biti vključen v posamezne forume. V tem trenutku predvsem preučujemo dejavnosti Egipta z Egiptom se skoraj da vsak dan pogovarjamo o tem, ampak še vedno obstaja razkol med državami članicami. Zastavili ste tudi vprašanje, ampak mislim, da sem na to že odgovoril, kako lahko izboljšamo izvajanje sankcij strani evropskih držav. Vprašali ste me tudi glede ekstremizma v opoziciji. Kolikor vem, preko obveščevalnih podatkov, ki jih imamo, opozicija, torej oboroženi del opozicije, naj jo kar tako imenujem, predstavlja zelo kompleksen fenomen. Zelo raznoliki elementi se pojavljajo. Sveda se pojavljajo tudi ekstremisti, posamezni militantje. Ko govorimo o svobodni sirski vojski, se morate zavedati, za, da se za tem imenom skriva drugačna realnost. In sicer ogromno je predstavnikov policije, ki delajo neodvisno drug od drugega na lastno pest. Je pa res, da se pogosto pojavljajo tudi lokalne značilnosti in uveljavljajo, te pa nimajo veliko opraviti s splošnim trendom, ki smo mu priča v državi. Tega se moramo zavedati. Zavedati se moramo, da zaradi teh stvarnih okoliščin moramo stvari drugače pripraviti, zlasti, ko bo šlo za tranzicijo. Evropska unija meni, da tega ne smemo spregledati. Ne moremo enostavno čakati na to, da se bo režim sesul ali da bo odstopil in potem upati, da bo dan zatem vse popolno pripravljeno za nadaljne korake. Takšen ideal je res daleč od stvarnosti z diplomatskim procesom je treba pritisniti že sedaj, torej dan pred spremembo režima. Sicer ne bomo storili velikega napredka. Zato je res izjemno pomembno, da delamo tudi na tem področju. Kar zadeva dan potem, trgovinski vzvodi bodo izjemno pomembni, pa ne samo ti vzvodi še preden so se pripetili vsi ti dogodki, smo imeli na voljo pomoč na področju sodelovanja. In Sirija je bila pomemben partner za Evropsko unijo, tako da bo tudi to zelo pomembno orodje, ki ga bomo imeli na voljo pri nadaljem sodelovanju s sirskimi organi, ko bodo enkrat ti vzpostavljeni. Gospod Tenok, omenjali ste območje brez preletov. Bolj splošno vas je zanimalo tudi celotno vprašanje, ali lahko pride do vojaškega posega. Popolnoma prav imate, ko nas opominjate na to, da za vojaške operacije ponavadi potrebujemo tudi podporo Združenih narodov, resolucijo Združenih narodov, ampak včasih, če ne uspemo pridobiti resolucije Združenih narodov, naprimer v Kosovo, ki ste ga sami omenili, lahko sodelujemo z drugimi partnerji v mednarodni skupnosti, ki storijo korak naprej, kljub temu, da ni resolucije Združenih narodov. Lahko bi se sicer premaknili v tej smeri, vendar bi morali v tem primeru vzpostaviti seveda tudi določeno vojaško posredovanje, bodi si za voljo tamponskih con ali humanitarnih območij ali območij brez preleta. Če pa želimo to doseči, potrebujemo seveda vojaško pomoč, vojaško podporo. Zaradi zmogljivosti sirske vojske, seveda, kajti oni imajo na voljo zračno obrambo, imajo tudi letala, obsežno helikoptersko floto, kar pomeni, da ta operacija ne bi bila majhnega obsega, temveč bi bila to operacija na visoki ravni, zelo visoki ravni in eh, pravzaprav takšnega vojaškega posredovanja spoh ne bi mogli primerjati s tistim v Libiji. ZDA, na primer, pa tudi druge države bodo raje dvakrat preverile stvari, preden se spustijo v operacijo, ki bi bila tako obsežna. Kakšno igro igra Katar? Če pustimo ob strani to, da definitivno podpirajo eno stran in to je nedvomno, je zanimivo tudi to, da skušajo s tem sestankom v Dohi na nek način preseči ta razkol med posameznimi skupinami. Do sedaj je Katar, kot veste, podpiral večinoma sirski nacionalni svet. Sedaj pa se zdi, da bodo preko tega sestanka, ki ga organizirajo v Dohi, nekoliko odprli svojo igro, želijo sprejeti več akterjev, bolj odprti bodo tudi za druge predstavnike opozicije. Ali bodo pri tem uspešni, je pa drugo vprašanje in to bomo zagotovo zelo pozorno spremljali. Preden se karkoli začne tam odvijati. Na koncu in zelo na hitro pa še odgovor na ostala vprašanja, ki ste jih zastavili. Najprej vprašanje glede umestne vlade. Res je, da ta zamisel že kar nekaj časa kroži. Verjetno boste o tem slišali tudi na sestanku v Dohi. Kdo naj jo vodi Faruk Al-Sharat ali morda kakšen drug voditelj, ne vem. Morate biti previdni. Kadarkoli govorimo o osebnostih, ki sodelujejo s trenutnim režimom in ki delajo v tej državi že več let, no, lahko povem, da ima opozicija dokaj mešane občutke glede teh visokih posameznikov. Hvala. Hvala lepa. še štiri vprašanja, če se strinjate, kolega, ampak vsak dobi samo eno minuto za vprašanje. Gospod Angurakis, gospod Celavrakos, gospod Kreseldorfler in gospod Watson. Ja, gospod Angurakis. Gospod Angurakis. Kaj je to, kjer je projekt? Mi... Eh... Eno minutko. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj podarim, da se pravzaprav trenutno nahajamo v obdobju, ko smo priča seveda hudim dogodkom v Siriji, mednarodna skupnost pa je nemočna. Občutek imam, da v Evropski uniji nismo dovolj zaskrbljeni. Poglejte si samo, kaj se dogaja na meji s Turčjo. Mislim, da lahko računamo na to, da se bo v bližnji prihodnosti situacija še precej poslabšala. Poglejte, kaj se je zgodilo s tem letalom v Turčji. Mislim, da je to res nesprejemljivo priznati moramo, da je Turčija pravzaprav nezakonito ukrepala. Zato se moramo tudi mi odzvati na to. Če sem prav razumel, služba za zunanje delovanje namerava storiti več v Siriji, ampak namerava upoštevati tudi trenutno stanje in zmogljivosti, ki jih ima. Mislim, da v tem trenutku NATO ne more posredovati, je pa res, da ne moremo podpreti vlade v Siriji, ki bi bila odvisna od eh, zunanjih sil. Hvala lepa, gospod Salavrakis. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Moram reči, da sem zelo zadovoljen s temi povdarki, ki ste jih dali humanitarni pomoči. Sirija potrebuje humanitarno pomoč, nedvoumno. Je pa res, da bo s tem vlada v Siriji še dodatno ogrožena in se bo čutila ogroženo, kar pomeni, da bi znala uporabiti tudi morda kemično orožje, če bi zunanje sile posegle. Zelo verjeten scenarij je, da bodo naprimer določene uporniške skupine uporabile to vrstno orožje, ker ga verjetno imajo v svojih rokah, tako kot nekatere skupine Al-Kaide, naprimer. Tako da prosim, če nam lahko naš gost pove kaj več o tem, kaj služba za zunanje delovanje počne v zvezi s tem. Imate kakšne informacije v zvezi s tem, ali se pojavljajo druge skupine, druge sile, ki bi lahko odigrale kakšno vlogo? Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Vemon skupaj z Cathy Ashton ste predstavili lepo sliko Sirije. Nekaj pa me moti. Uporniki v Jordaniji. Tam je veliko sporo, tudi nerešeno vprašanje Palestine, Sirija, Libanon, vse, kar je tam slabega, vpliva sedaj na druge države. Zanima me, kako ocenjujete situacijo v Jordaniji. Hvala. Sir Graham, Sir Graham. Hvala, predsednik. Gospod Vimo, kajerska platforma je razpadla julija, prihodnji teden nas čaka srečanje v Katarju. Zanima me, ali imate na voljo kakšne obveščevalne podatke, ki kažejo na to, da je opozicija uspela preseči svojo razdeljenost, ali opozicija lahko zagotovi politično prihodnost za to državo. Drugo vprašanje, ste se morda pogovarjali z EDA glede vzpostavitve vojaške namenske delovne skupine v Jordaniji. Bi to lahko kakorkoli bilo pomembno za Sirijo? Ali bodo zunani ministri v pogovorih z eh, gospodom Lavrovom v nedeljo zvečer omenili tudi to, da je letalo, ki je zapustilo Moskvo in letelo v Damask in bilo sestreljeno v Turčiji, letelo v nasprotju s pravili civilnega letalstva, vsaj glede na tovor, ki ga je to letalo prevažalo. Zelo na kratko. Glede prvega vprašanja. Nas precej skrbi to, kar se dogaja. Visoka predstavnica vam je, mislim, da pred dvema dnevoma pojasnila, s kom vse je v stiku, tudi v New Yorku in z ostalimi akterji, ker želi, da se ta politična situacija spremeni. Včasih nas kritizirajo, da smo nekoliko bolj naivna. Če pa nam očitate, da nič ne počnemo, da bi morali storiti več, No ja, po mojem ste napačno ocenili situacijo. Mi lahko zagotovimo več humanitarne pomoči, lahko opozicijo usmerimo k večji enotnosti, lahko vse spravimo ponovno za pogajalsko mizo in s Sergejem Lavrovom bomo to storili prav v nedeljo. Vendar moramo biti realistični. Naloga ni enostavna, vseeno pa bi morali še nekoliko pritisniti in naprej izvajati svoje ukrepe. Glede kemičnega orožja, mi smo seveda v stiku z vsemi tistimi, ki imajo obveščevalne podatke glede kemičnega orožja. Če nas bodo zaprosili za pomoč, bomo seveda pomagali, kolikor je to v naši zmogljivosti. V tem trenutku samo zelo pozorno spremljamo, kje se nahaja to izjemno nevarno orožje in ali se to orožje kakorkoli premika po državi. Še ena beseda o Palestini. Palestinski begunci To bi moral že prej omeniti. Obstaja velik problem s njimi. V številnih državah, še posebej v Siriji, so palestinci prisotni v teh begunskih taboriščih že kar nekaj časa. Sedaj so jih prisilili, da so se odselili. Humanitarna pomoč, ki jo nudimo, je namenjena neposredno prav palestinskim beguncem. Mislim, da palestinski begunci postajajo vedno bolj zaskrbljujoč problem, ki ga bomo morali spremljati zelo odblizu. Zadnje vprašanje gospoda Watsona. Kajarska platforma še vedno obstaja. Sicer ni bila uspešna, zato ker jo niso vsi podprli, še vedno pa obstaja. Tako da smo tudi katarske organe vprašali, ali bo to eh, osnova za nadaljno razpravo med opozicijskimi strankami v dohi prihodni teden. Odgovor je bil da, tako da je ta platforma še kako živa v tem političnem kontekstu. Glede namenske delovne skupine ZDA pa bi rekel, da je to vprašanje verjetno bolj namenjeno ZDA kot meni. Vemo, da so ZDA podpirale jordanske oblasti, ki imajo številne težave na mejah. To podporo bodo izvajali še naprej. Glede ruske trditve pa ne vem, ali bo kdo to, oziroma ruskega letala, ali bo kdo to omenil ali ne. Do nedelje se mi zdi, da bi morali predvsem skrbno spremljati, ali bo Moskva podala kakršnokoli izjavo v zvezi s tem letalom. Bo zanimivo slišati. Eh, Hvala lepa. Hvala generalnemu sekretarju, da se je oglasil danes pri nas. Mislim, da je prav, da govorimo o aktualnih političnih temah, tudi če zaradi tega nekoliko zamujamo pri glasovanju, zato smo na vse zadnje tukaj. Tisti, ki vas to ni zanimalo, se vam opravičujem, na tako pač je. Look, Ladies and gentlemen, let's start now with uh, point 14. Uh, sedaj pa 14. točka. Priporočilo svetu v zvezi z novim sporazumom med EU in Rusijo. Ali želite besedo? Ne. Potem pa glasovanje. Kompromis. Ena. Dve za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Predlog spremembe 62. Dve za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 63 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 64 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 65 za, proti vzdržani sprejeto. Za, proti vzdržani sprejeto. 66 za. No, ah, o tem smo že glasovali. 67 za, proti vzdržani. Čestitam obema vlagateljema predloga. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 za, proti vzdržani. Sprejeto, 74 za, 73 je brezpredmeten. 74 prav tako. 76 za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. 76. Hm? <laughs> Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 30 proti 22 sprejeto. Kompromis 2, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa 82 za, proti vzdržani zavrnjeno. 83 za, proti vzdržani sprejeto. 84 za, proti, vzdržani, sprejeto. Šestinosem se za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedeminosem se za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Oseminosem se za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Devetinosem se za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani sprejeto. 90 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 3, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 91 za, proti vzdržani zavrnjeno. 97 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 5, da za, proti, vzdržani. Sprejeto. 107, da za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 109 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 110 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno kompromis 6 za, proti vzdržani sprejeto, ustni predlog spremembe 3 za, proti vzdržani sprejeto, 113 za, proti vzdržani sprejeto, 114 za ustnim predlogom spremembe za, proti vzdržani sprejeto, 116 za, proti vzdržani zavrnjeno, 117 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno, 118 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 119 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 120 za, proti, vzdržani, sprejeto, 121 za, proti, vzdržani, sprejeto, 122 za, proti, vzdržani, sprejeto, 125 za, proti, vzdržani, sprejeto, 125 za, Proti. Sprijeto. Prosim, da sodelujete v glasovanju. 125. Glasujemo, konec glasovanja. Zipcet so zimdrajst. 17 za, 37 proti, 126 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 127 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 128 za, proti, vzdržani, sprejeto, 129 za, proti, vzdržani, sprejeto, 130 za, proti, vzdržani, sprejeto, 131 za, proti, vzdržani, sprejeto, 132 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Zavrnjeno 133 glasovanje po delih, v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Preverjamo drugi del. Glasujemo. die abstimmung ist geschlossen konec glasovanja sedemindvajset za osemindvajset proti zavrnjeno ne vem ali to odraža sliko ki smo jo prej videli pri glasovanju realno postaja irealno abstimmung hundert sto štiriintrideset za proti vzdržani sprejeto, 135 za, proti vzdržani. Sprejeto, 136 za, proti vzdržani. Zavrnjeno, 137 za, proti vzdržani. Zavrnjeno, 138 za, proti vzdržani. Sprejeto. 140 v dveh delih, prvi del za proti, vzdržane. Sprijeto, drugi del za, proti, vzdržane, zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti, vzdržane, sprijeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržane, sprijeto. 144 za, proti, vzdržane, zavrnjeno. 150 za, proti, vzdržane, zavrnjeno. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 152 za, proti, vzdržani, sprejeto, 153 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 154 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 155 za, proti, vzdržani, sprejeto, 156 57 za proti vzdržanje zavrnjeno, 158 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno, 159 za, proti vzdržani, sprejeto, 160 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 161 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 9 za, proti vzdržani. Sprejeto 166 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 167 za, proti vzdržani. Sprejeto 168 za, proti vzdržani. Sprejeto 169 za, proti vzdržani. Sprejeto 170 za, proti vzdržani sprejeto 171 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vz... to bomo preverili. Glasujemo. 171, zweiter Teil. 171, drugi del. Die Abstimmung ist geschlossen konec glasovanja. 28 proti 27 sprejeto. 172 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 173 za, proti vzdržani. Sprejeto. 174 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 175 v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. To 76 je brezpredmeten, 177 za, proti vzdržani, sprejeto, 178 za. 177 preverjamo elektronsko. Glasujemo. Room, Kje so ti ljudje, ki so sicer v dvorani, pa ne glasujejo? Kakorkoli že, glasovanje je konec. 39 proti 16. Kdo je želel preverjanje? Gospod mu ni spet. Uh. <laughs> 178 za, proti vzdržani. Sprejetjo. Kompromis 10 za, proti vzdržani. Sprejeto. 180 v dveh delih. Kdo je za prvi del? Proti. Tudi to bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Ja. Konec glasovanja. 30 proti 23 sprejeto. Drugi del je vključen že v kompromis 10, zato 181 za proti vzdržani. Zavrnjeno 182 za proti vzdržani zavrnjeno 183 za, proti vzdržani sprejeto, 184 za, proti vzdržani sprejeto, 185 za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 29 za, 25 proti sprejeto, 186 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 11 za, proti vzdržani sprejeto. Predvsem je med 12 za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko glasovanje. Abstimmung ist erfolgt. Die Abstimmung ist geschlossen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 sprejeto, sedaj pa 33 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 34 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 35 za, proti vzdržani, zavrnjeno, kompromis 13 za, proti vzdržani, sprejeto, 36 za, ne, se opravičujem, pravi predsednik, 41 za, proti vzdržani zavrnjeno, 42 za proti vzdržani sprejeto, 44 v štirih delih, joj, to pa je res pomemben predlog spremembe. Prvi del, 2 za proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za proti vzdržani vzdržanje. Zavrnjeno. Tretji del, kdo je za, proti vzdržanje. Sprejeto. Četrti del, kdo je za, proti vzdržanje. Zavrnjeno. 45 do je za, proti vzdržanje. Sprejeto. 46 za, proti vzdržanje. Sprejeto. 48 za, proti vzdržanje. Sprejeto. 49 za, proti vzdržanje proti vzdržani. Sprejeto 50 za, 49 preverjamo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 35 za, 18 proti. Gospa Gomes. Če se boste trikrat motili, ne boste dobili šampanca. Ruskega, seveda. 50 za, proti vzdržani. 50 za, proti vzdržani. Sprejeto. Komcu. 51 v dveh delih, to je za prvi del, proti vzdržani sprejeto, drugi del kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 52 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ena kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, dva kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa elektronsko glasovanje o celotni umetnini, glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 53 za, nekdo je glasoval proti, nekdo se je vzdržal. Hanes, jih bova že našla. Obilo sreče in čestitam. Mislim, da smo dosegli zelo veliko večino. To je sicer zelo sporna tema, vseeno pa ti je uspelo pripraviti široko eh, koalicijo. Dobro, sedaj pa 14. točka Kazahstan, poročevalka je gospa Jakonsari, gospa. Kolegica, želite besedo? Ne. Potem bomo kar glasovali. Predlog sprejme 39. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 42. Kdo je za? Proti? Vzdržani. To bomo preverili lahko bi prihranili nekaj časa, če bi vsi glasovali. Ti. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 28 proti 22 sprejeto. 43 za, proti vzdržani zavrnjeno, 44 za proti vzdržani. Sprejeto 46 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 9, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 51, kdo je za. Kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 52 za proti vzdržani. Zavrnjeno 53 za proti vzdržani. Sprejeto, kompromis 10, to je za proti vzdržani. Sprejeto, kompromis 55 oziroma predlog spremembe 55 za proti vzdržani sprejeto, 57 za proti vzdržani sprejeto, 58 za proti vzdržani sprejeto, 59 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, 60 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 11 za proti vzdržani sprejeto, 62 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 12 za proti vzdržani sprejeto, sedaj pa 66 v dveh delih, kdo je za prvi del. Ne, celo v treh delih. Torej, prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Še dobro, da nam gospa Jegle svetuje, kako je treba glasovati. Drugi del, kdo je za, proti. Ja, očitno niste bili dovolj glasni, gospa Jegle. Sprejeto. Tretji del, kdo je za, Drugi del preverjamo. Drugi del. Ja, všemo izkašlo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Elizabeth, pazi, drugače mi boš tudi ti morala plačati šampanjec. Kdo je za tretji del? Proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 67, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. 71. 10. Die Abstimmung ist jetzt so langsam. Bitte? Bin ich hier? Ja, ja dann kann ich ewig warten. Ich bin 27. 27 za, 23 proti. 71 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 72 za. Mislim, da je večina enaka kot prej. Glasujemo. Abstimmung über 71, ne? Glasujemo o 71. 71. Die Abstimmung ist. Konec glasovanja. 28 proti 22. Sprejeto. 72. Pokusilo bom prav pijan, pravi predsednik. 72 za, proti vzdržani, sprejeto, 73 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 13 za, proti vzdržani, sprejeto, 77 za, proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko, glasujemo. Mislim, da je večina enaka kot prej. Die Abstimmung ist. Koniec glasovanja. 28 za, 21 proti sprejeto. 78 za, proti vzdržani sprejeto. 81 in 102, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 82 za, proti vzdržani sprejeto. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Das war jetzt 82. Ne? 82 beide, ja. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 29 proti 21. Vedno je večina enaka. 83 za, proti vzdržanje. Zavrnjeno. 84 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 14 za, proti vzdržani sprejeto, 87 za, proti vzdržani sprejeto, 88 za, proti vzdržani sprejeto, 89 za, proti vzdržani zavrnjeno, 90 za. dodali naj bi besedo socialno pred tržnim gospodarstvom, da je za proti vzdržanje sprejeto, 91 za proti vzdržanje sprejeto, 92 za proti vzdržanje sprejeto, 93 za proti vzdržanje sprejeto, 94 za proti vzdržanje zavrnjeno, 95 za 94 želite preveriti. Zdelo se mi je, da je bilo zavrnjeno, ampak lahko o tem tudi glasujemo. Mislim, da so nekateri pozabili svoje glasovalne kartice. Glasovanje je konec. 29 proti, 21 za, zavrnjeno, torej 95 to je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 100, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 101 je brezpredmeten, torej 103, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 104, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 105, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 106, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 107, kdo je za, proti vzdržani sprejeto 108 do en za proti vzdržanje. To bomo preverili elektronsko. Mislim, da je večina spet enaka. Konec glasovanja. 21 za, 27 proti, zavrnjeno. 109 za proti vzdržani. Sprejeto, kompromis 16 za, proti vzdržani. Sprejeto, 113 za, proti vzdržani. Sprejeto, 114 za, proti vzdržani. Sprejeto, 115 za, proti vzdržani. Sprejeto, 116 za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis 1, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto predlog spremembe 9 do je za, proti vzdržanje sprejeto, 10 do je za, proti vzdržanje sprejeto, 11 do je za, proti vzdržanje sprejeto, 12 do je za, proti vzdržanje sprejeto, 13 do je za. Vedno je enaka večina. Glasujemo. 12. 12. Preverjamo predlog spremembe 12. Ja, aber, aber wie Sie wissen, ist die Sache und die Mehrheit. Kakor veste, se vsebina in večina ve, no, ne pokrivata. Kakorkoli že, konec glasovanja. 27 za, 23 proti, sprejeto. 13 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 14 je brezpredmeten, 15 in 17, to sta identična predloga sprememb in ustni predlog spremembe. To je za, proti, vzdržani, sprejeto, 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 18 za, proti, to bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Thank you. Abstimmung ist eröffnet. Die Abstimmung ist. Konec glasovanja. 12 za, 38 proti, zavrnjeno. Kompromis 2. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 21. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 28, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 32 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto, kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto, predlog spremembe 35, kdo je za, proti, To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Abstimmung ist geschlossen. Konnes glasovanja. 26 za, 25 proti sprejeto. 36 v dveh delih. Kdo je za prvi del? Kdo je za drugi del? No, se upravičuje. Predsednik proti sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti vzdržane sprejeto. 37 za, proti sprejeto vzdržanje. Sprejeto 38 za, proti vzdržanje. Sprejeto 1, kdo je za, proti vzdržanje. Sprejeto 2, kdo je za, proti vzdržanje. To bomo preverili. Elektronsko glasujemo. Spider Murphy Band. Schuss. Schuss. Konec glasovanja. 24 za, 26 proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržani. Verjetno enaka večina, 4, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Zdaj pa glasujemo o mnenju Inta, Inta 1. oceni, da moramo še njihov mnenje, zato ker so delno vključeni v to poročilo, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. No, tega ne bomo ravno vključili. In ta dve, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In ta pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In ta tri, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto in ta 4, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto in ta 6, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto in ta 7, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto in ta 8, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto in ta 9, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto in ta 10, kdo je za, proti vzdržanje. Zavrnjeno ampak bomo preverili. In to deset. Konec glasovanja. 25 za, 24 proti, sprejeto. In ta 11 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In ta 12 je za, proti, vzdržani, sprejeto. In ta 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Sedaj pa elektronsko glasovanje o celotnem poročilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Andreas angenommen bei 43 Ja-Stimmen. 43 glasov za, nišče proti, eno zdržan. Čestitke. Ne odhajajte, imamo še razlage glasov po glasovanju. Gospe in gospodje, sedaj moramo pohiteti, ker po 11. uri imamo delavnico. Uh, Sedaj pa je naslednja točka poročanje o misiji za opazovanje parlamentarnih volitev v Gruziji 1. oktober 2012. Milan Kabrnoh je naš poročevalec, vodja delegacije. Gospod Donžon, gospod Lise, gospa Pasesko, gospa Herco, gospa Nikolaj, Tarant in Prazas. In tudi Herr Pikola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 gospod predsedujoči gospe in gospodje poslanke in poslanci v veliko čast mi je da sem imel možnost da kot predsedujoči delegacije parlamenta za opazovanje parlamentarnih volitev v gruziji da sem pač bil na opazovanju parlamentarnih volitev, torej OECD in parlamentarna skupščina NATO in mi smo bili eh, pač eh, na opazovanju, sodelovanje med posameznimi predsedujočimi misij je bilo zelo dobro in tako, da smo tudi lahko sprejeli skupno stališče. Kot eh, kratkoročne opazovalce, ki so bili v Gruziji samo nekaj dni pred volitvami in na dan volitev, smo izhajali pravzaprav iz eh, rezultatov eh, dolgoročne misije za opazovanje. Mi smo bili zelo dobro obveščeni o sodelovanju o situaciji v Gruziji. Imeli smo srečanja z mediji in nepolitičnimi strankami, poslušali smo mnoge informacije in bili smo tudi priča volilnega procesa v Gruziji. Lahko smo ocenili volitve in priprave na volitve. Ugotovili smo tudi določene pomankljivosti. V času volitev ni bilo pravice govora, združevanja in eh, srečevanja. In Eh, torej tu smo imeli pravo zaostrajeno polarizirano vzdušje v kampanji je bilo zelo veliko osebnih napadov. Eh, Gruzici so bili zelo motivirani za sodelovanje na volitvah. Tik pred volitvami je bila situacija zelo napeta. Bali so se nasilja v noči po volitvah do tega na srečo ni prišlo. Mi smo bili v štirih skupinah opazovalcev na dan volitev in zaradi tega smo lahko tudi opazovali celoten potek eh, volilnega postopka. V Tbilisiju in, e, smo opazovali volitve pa tudi v drugih krajih in ugotovili smo, da so spoštovali splošna pravila. V nekaterih e, Eh, voliščih smo videli tudi eh, mnoge voljivce, ki so čakali na to, da pridejo na vrsto. Videli smo tudi določene pomankljivosti, nismo pa videli nobenih načrtnih kršitev pravil in tudi ničesar, kar bi vplivalo na izide Centralna volilna komisija je objavila rezultate volitev v ponedeljek. 54,9 odstotkov je eh, dobil gr gruzijski sen in na drugem eh, mestu je bilo združeno nacionalno gibanje. E, drugi niso presegli e, pet odstotnega praga. Novi parlament vse se stoji torej samo iz eh, teh dveh prvouvršenih eh, skupin. In to tudi pove, da so pri volitvah sodelovali predvsem eh, vladni blok in opozicijski blok. Sedaj ocenjujejo tudi določene pritožbe, ki so bile uložene po volitvah. Predsednik Sakašvili je priznal zmago opozicije in je šel sam v opozicijo. Pogajal se je seveda tudi z zmagovalcem o nadaljni politični ureditvi v Gruziji. Mlada demokracija v Gruziji je v zadnjih letih eh, naredila velik napredek. Državljani so uživali mnoge temeljne pravice in svoboščine, bili smo priča demokratičnim volitvam in sicer eh, so na teh demokratičnih volitvah prvič odločili o spremembi vlade in dosedanja vlada je priznala poraz. Eh, torej vidimo sodelovanje se tudi izboljšuje z Evropsko unijo in želimo seveda tudi eh, ustrezna pogajanja o pridružitvi EU oziroma o partnerstvu in sodelovanju z Evropsko unijo in želimo pravzaprav tudi ustrezno eh, pogajanje o članstvu v STO. Torej, eh, rad bi se zahvalil pri vseh poslankah in poslancih Evropskega parlamenta za to, da ste podprli delo naše delegacije. Hvala lepa za vaše poročilo. Hvala lepa tudi vsem tistim kolegom, ki so sodelovali v tej misiji. No, ob vseh pomankljivostih, eh, ki eh, smo jim bili tam priča in o katerih smo tudi govorili, je očitno šlo za pravične, svobodne volitve, ob vseh napetostih, ki tam vladajo. Centralni volilni komite je to očitno opravil na profesionalen način. Jaz sem bil nekoč, mislim, da pred dvema letoma, opazovalec na komunalnih volitvah in že tedaj smo dobili vtis, da gre razvoj v to smer in očitno so se stvari še popravile. Uh, impresivno je, da je predsednik dan po volitvah eh, povedal, da je bil poražen na volitvah in to je seveda zelo dobro za demokracijo v državi, to je pomemben trenutek eh, za demokracijo in tudi dejstvo seveda, da je šlo do mirne predaje oblasti. Upam, da bo razvoj še v prihodnje tak in da bo nova večina zagotovila za naslednje volitve eh, pogoje za mirno predajo oblasti. To bi bilo seveda zelo pomembno sporočilo eh, tudi za druge države v tej regiji. Na ta način seveda moramo krepiti evropsko perspektivo teh držav in upam, da se eh, po teh volitvah ne odvračajo od svojih prednostnih nalog, se pravi sodelovanje z Evropsko unijo in eh, zmagovalec na volitvah eh, očitno želi nadaljevati sodelovanje in mi bomo poskrbili seveda za to, da bo to tudi uresničeno. Kolega Ružek. Poblahopsat panu Cabrnohovi. Hvala lepa jaz bi tudi čestitev gospodu Cabrnohu, ki je vodil to misijo. Čestitke tudi celotni ekipi. Mislim, da je ta naša misija opravila dobro delo. Kar pa zadeva potek volitev, volilno kampanjo, rezultate eh, in tudi dogodke po volitvah. Tu se strinjam z gospodom Brokom, prvič v zgodovini Gruziji, moderne Gruzije, se je zgodilo, da je prišlo do mirne predaje oblasti. Z drugimi besedami povedano, Gruzija je izpolnila eh, temeljni pogoj za demokracijo, se pravi mirna predaja oblasti. Drage kolegice in kolegi, mislim, da bi lahko pomagali Gruziji pri njenem razvoju. Mi moramo pozvati obe strani zmagovalce in poražence v volitvah in mi eh, jih moramo pozvati k sodelovanju in sicer za eh, Gruzijo, za reforme, ki jih mora eh, izvesti ta država in k sodelovanju v smislu transatlantskih struktur, pa naj bo to NATO ali pa eh, mi, eh, se pravi, pozvali jih bomo k približevanju Evropski uniji. Še enkrat čestitke gospodu Cabrnohu in tudi celotni misiji in čestitke seveda tudi vsem Gruzicem. Morda še eh, besedica o naslednjih eh, misijah opazil sem, da je del delegacij objavil eh, ločeno izjavo za tisk eh, in te izjave za tisk naj ne bi opravljali na tak način v prihodnje, se pravi pred izjavo za tisk bi se morali uskladiti, pogovoriti in eh, objaviti skupno stališče. Toliko o tem. Hvala lepa. Presrčna hvala. Gospod Sarjus Volski. Hvala lepa za to poročilo. Hvala lepa tudi za to, da so se volitve odvile na pozitiven način. Mislim, da je bil Sakašvili poražen. Te volitve so pokazale, da je demokracija v tej državi javno in dovolj dobro utemeljena. Eno vprašanje bi imel v vseh evropskih državah. Je pač tako, da so volitve pregledne, da se tudi omejuje sredstva, ki se jih lahko uporabi za volitve in volilne kampanje. Sicer se lahko sredstva uporabljajo, vendar na pregleden način. Če neka stranka sodeluje na volitvah, potem mora vsa sredstva uporabiti na pregleden način. Poleg tega pa so sredstva omejena na določen znesek, odvisno od sistema, ki jo veljavi v državi članici. V, volit v gruzijskih volitvah pa naj bi kar 360 milijonov dolarjev pridobili iz tujine. Ivanišviljeva stranka naj bi ta sredstva uporabila. Zanima me, ali so opazovalci kratko ali dolgoročno upoštevali to kot nek element, ki je potem pretehtal glede tega, ali so volitve bile izpeljane na pošten ali ne, nepošten način. Hvala. Hvala lepa, predsednik. Tudi sam bi rad čestitev Milanu Kabrnohu ter opazovalcem. Hvala lepa za današnje poročilo. Zanima me, če bi on morda lahko dal kakšen nasvet, kaj bi mi lahko storili, da bi se stranke v Gruziji dogovorile glede osnovnih pravil, ki bi veljala za volilne kampanje. Rezultat mislim, da je bil pravičen strinjam se z mnenjem opazovalcev, vseeno pa se mi zdi, da so se pri volilni kampanji pojavile določene zadeve, ki bi jim raje ne bili priča. Kar nekaj ustrahovanja je bilo, kar nekaj kandidatov so pretepli in podobno. Zato me zanima, kako gospod Kabrnoh skupaj s svojimi kolegi gleda na to, kaj bi mi lahko v prihodnje storili za to, da bi vzpostavili neka osnovna pravila, da bi poskrbeli za to, da bodo volitve v prihodnje bolje potekale. Demokracija, vsaj črče naj bi tako rekel, je povezana s sistemom, je pa res boljša od vsake druge alternative. Obstajajo pa možnosti, da naredimo demokracijo bolj učinkovito. Zdi se mi, da bi Evropska unija skupaj s Svetom Evrope in drugimi organi lahko storila več za to, da se izboljša delovanje demokracije v državah kot so Gruzija. To bi bilo res zaželjeno. Hvala lepa, gospod Nikolaj. Hvala, gospod predsednik. Bila sem del te misije. Menim, da so bile volitve konkurenčne, svobodne, poštene določenim incidentom smo res bili priča, vendar je to nekaj običajnega pri to vrstnih zadevah. Volilna kampanja je bila tudi na nek način omadržavana zaradi nasilja, zaradi posredovanja vlade, ampak polarizacija med tema dvema večjima strankama, po mojem mnenju, predstavlja dosežek za gruzijsko demokracijo. Morda bi res lahko pomagali pri vzpostavljanju volilnih pravil ali pa nek kodeks ravnanja. To je dobra zamisel, če želimo stabilizirati novo demokracijo. Vseeno, Gruzija ostaja demokracija. Gruzija še naprej, seveda, deli naše vrednote. Hvala. Nacionalk, herr Kollege. Prisrčna hvala. Gospa Lunaček. Tako žalostno me gleda, zato dobi do besedo. No, ne ravno žalostno. Tudi sama bi se kolegu Kabrnohu rada zahvalila za poročilo. Hvala lepa tudi celotni ekipi, ki je opazovala volitve. Kot so rekli kolegi, na to bi morali gledati kot na dober znak demokracije v Gruziji, še posebej po polarizaciji, ki smo jo bili priča tekom kampanje. Na koncu je pravzaprav zmaga pripadla državljanom Gruzije. To, kako so volitve potekale, je velika zmaga, ne glede na manjše nepravilnosti, ki so se dogajale in ki jih je omenila tudi kolegica Nikolaj. To so stvari, ki jih bomo morali izboljšati v prihodne. Z geostrateškega vidika je pomembna tudi Rusija. Močna Gruzija je za Putina velik problem, po mojem mnenju. Mislim, da on skupaj z ostalimi tega resnično ne želi. Torej, način, kako so potekale volitve, je izjemno pomemben. Imam pa dve vprašanje za gospoda Cabrnoha. Kako je s financiranjem političnih strank? Kaj ste opazili glede tega? Kaj ste kritizirali, če ste karkoli kritizirali? Na to pa še domnevne obtožbe glede mučenja v zaporih v Gruziji. Ne vem, ali so to samo govorice ali so to dejstva. Določene fotografije so bile objavljene nekaj dni pred volitvami. V resoluciji novembra lani smo vlado Sakašvilja pozvali, da razišče situacijo, da izboljša stanje v zaporih. Ste se o tem vprašanjem pogovarjali z predstavniki civilne družbe, s politiki, kaj se lahko v prihodnje stori, da se zadeve izboljšajo. Hvala. Kolege opazovalce. Bi rad vprašal, ali so spremljali situacijo takoj po volitvah? Ste spremljali štetje glasov? V enajstih okrožjih so volilne komisije bile pravzaprav zasedene strani pristašev Ivanišvilja. Zelele so ti, ki so jih okupirali, da spremenijo večino, ker nimajo ustavne večine. Zato me zanima, kaj se je zgodilo potem zaradi tega pritiska, zaradi siljevanja, zaradi grožen po telefonu. Ali so volilne komisije dejansko spreminjale potem rezultate in s tem vplivali na zmagovalce? Kako torej to izgleda vse skupaj? Vsaj v luči demokracije, hvala. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji kolegové za Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, za vsa vprašanja, ki ste jih zastavili. Glede tega, da je del delegacije objavil svoje izjave za tisk, ne morem nič povedati. Jaz sem pač predstavil našo izjavo in sem se posvetoval vsemi predsedujočimi, vsemi kolegi in to je pravzaprav uradna izjava za tisk naše delegacije kar pa zadeva financiranje predvolilnega boja, to je eh, vprašanje gospe Lunaček in gospoda Sarjusvolskega, eh, da to financiranje predvolilnega boja je bila zelo pomembna tema, o kateri smo razpravljali s predstavniki političnih strank in nevladnih organizacij. Gruzija ima zelo strok zakon o U urejanju financiranja predvolilnega boja ta zakon so večkrat tudi preverili. V 70 primerih eh, so prejeli pritožbe, ki so jih potem tudi obravnavali in eh, izrekli so visoke denarne kazni za kršitev tega zakona. Dejstvo je tudi, da je 90 odstotkov teh kazni in pritožb usmerjenih proti zmagovalcu, se pravi eh, proti eh, gruzijskim sanjam. Eh, vendar zelo veliko denarja so seveda uporabile obe strani v tem predvolilnem boju. Kar pa zadeva prihodnost, poenostaviti pravila za predvolilni boj, se o njih pogovoriti. Glede tega moram reči naslednje. Gruzija ima zelo dober volilni zakon, eh, ki so ga tudi spoštovali. Pravila predvolilnega boja so tudi določena v tem zakonu. Eh, tu smo imeli zelo polarizirujoč eh, predvolilni boj in veliko konkurenco. E, gruzijski prebivalstvi so zelo čustveni in ko so stvari zelo pomembne za e, državo, moramo seveda računati z emocijami, s čustvi. Mislim, da lahko igra Evropski parlament zelo veliko vlogo. E, Govoril sem eh, s predstavniki gruzijskega parlamenta in mi sedaj tudi čakamo na odgovore druge polovice in eh, še naprej se bomo srečevali z našimi kolegi, govorili bomo in mi bomo storili vse za to, da bodo naši eh, kolegi v Gruziji ostali v okviru uh, Euronesta in uh, partnerstva More for More, kar pa zadeva zlorabe uh, in mučenje v uh, zaporih. Torej, tu je 18. septembra, 12 dni pred volitev, bilo objavljeno poročilo na televiziji in uh, vsi gruzici so bili pretreseni, celotna družba, uh, vsi so bili ganjeni in eh, dva ministra sta morala takoj odstopiti. Mnogi so bili aretirani zaradi teh dogodkov in brez dvoma je ta škandal tudi močno vplival na potek in rezultate volitev. Mislim, da se gruzijska javnost in politika osredotočajo Eh, jo na položaj v zaporih in zapori morajo imeti večji nadzor in situacija se mora izboljšati. In o tem se bomo tudi mi pogovarjali z našimi gruzijskimi partnerji in ti bodo prav gotovo tudi zainteresirani za napredek. Eh, kolega Landsbergis, namestnik predsednika delegacije eh, oziroma misije, tik po volitvah in tik pred volitvami je bilo zelo živahno. Dve uri pred koncem eh, so ljudje že praznovali na ulicah. Posod v Tbilisiju smo imeli velike skupine mladih, starejših v eh, majicah eh, gruzijskih sanj. In videl sem mladeniče, ki so delili modre zastave, ki je tudi pač simbol te stranke. In na velikem trgu sem zvečer videl na deset tisoče srečnih eh, državljanov, ki so praznovali. Nihče od nas eh, ni bil priča zastrahovanju eh, pred volišči. Pred volišči je Eh, bila vse čas tudi skupina eh, prestašev gruzijskih sanj in eh, ti so opazovali situacijo, se pravi, ni bilo nobene presile, tam, kjer smo mi bili, so preštevali glasove za zaprtimi vrati, za zaklenjenimi vrati, brez pritiska in Seveda pa seveda še teče ocena rezultatov te misije in te bomo prav gotovo še predstavili. Hvala lepa, kolega, hvala lepa, kolega, hvala lepa za vaše delo, ki ste ga upravili skupaj z drugimi kolegi. Sedaj prehajamo na 17. točko delav, eh, dnevnega reda, delavnica o razmerah v Ukrajini med parlamentarnimi volitvami v letu 2012 in pripravah teh volitev. V zvezi s tem imamo ločen program, to delamo eh, v sodelovanju z odborom za parlamentarno sodelovanje EU Ukrajina. Kolega Kobela, prosim, da eh, pride na podi, pet minut odmora in potem bomo pa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 herzlich willkommen heißen. Rad bi vam izrekel prisrčno dobrodošlico na tej seji. E, to počnem skupaj s kolegom Kovalom, ki je predsedojoči e, odbora za parlamentarno sodelovanje EU-Ukrajino, bil je tudi predsedojoči e, za opazovanje na volitvah in v začetku je bil s koleg, na začetku tedne, če sem pravilno obvešen, je bil s kolegom Galerjem v Kijevu na pripravah. Morda bi to lahko tudi upoštevali v razpravi, torej kolega lahko tudi v zvezi s tem še nekaj povesta. Zelo vesel sem, da sta uh, tu dva govornika iz eh, Združenega kraljestva, očitno imajo o tem najboljši pregled. No, to sta gospa Katarina Volčuk iz eh, Birminghamske univerze in profesor Sarah Birch iz eh, univerze v Essexu. Eh, prav gotovo bomo dobili dobre informacije. Gospa Volčuk bo govorila o zadnjih političnih eh, dogodkih v Ukrajini in gospa Brč bo govorila o pripravah na volitve same. Gospod Koval bi morda lahko dal kratek uvod in potem bomo pa dali besedo strokovnjakinjam in potem bi besedo uh, dobil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 za razpravo o tej temi. Eh, v Evropskem parlamentu je veliko zanimanja za dogodke v Ukrajini in ta prireditev eh, je usmerjena seveda eh, tudi v volilno misijo, ki jo želimo odposlati v državo. Imeli smo torej že pripravljalno potovanje skupaj z gospodom Valarjem smo se srečali v Ukrajini vsemi političnimi silami na eh, tehnični ravni in dejansko smo se lahko pogovarjali o tem, kako zgledajo priprave na volitve. Govorili smo tudi z nevladnimi organizacijami in naj izpostavim, da eh, smo imeli tudi zelo eh, dolg pogovor o širitvi. Eh, volitev z dvema organizacijama, to je OFOR, nevladna organizacija, ki opazuje volitve in eh, volilni komite v Ukrajini, to je zopet eh, neodvisna organizacija. Srečali smo se z predstavniki vlade kot tudi opozicije in zelo dolgo smo se pogovarjali z centralno volilno komisijo, ki igra pomembno vlogo pri ukrajinskih volitvah. Eh, material, ki smo ga zbrali pri tem pripravljalnem potovanju, je seveda zelo eh, dobra podlaga za samo opazovalno misijo. Eh, glavna vprašanja, ki bodo vplivala na volitve in ki bodo tudi določala naše delo, so politična situacija v Ukrajini in dejstvo, da nekateri eh, iz opozicije ne morejo kandidirati na volitvah zaradi tega, ker so uh, v zaporih. Se pravi, mi bomo upoštevali to, pa tudi novo volilno zakonodajo. In dobro je, da volilna zakonodaja ni bila sprejeta neposredno pred eh, volitvami. Večkrat smo namreč opozarjali na to, da je to že pozitivna točka. Potem E, še nekaj pozitivnega je, da imajo ta nov e, volilni zakon. E, tu gre tudi za sodelovanje vlade z opozicijo. Mnogi predstavniki opozicije so se zauzemali za ta zakon. Ta novi zakon pa ima tudi določene pomankljivosti, šibkosti in to so prav gotovo tudi elementi, ki bodo predmet opazovanja na naši misiji. Tu eh, gre zlasti za tisti eh, del volitev, kjer velja večinski volilni sistem. Tam je že bilo zelo veliko težav v preteklosti in določene napake so v sistemu, zlasti kar zadeva posamezne okraje. Tako da opazovanje volitev v nekaterih primerjih ni mogoče, se pravi, opozicija jih ne more spremljati na ravni okrajev in to je pomakljivost, ki ji bomo posvečali veliko pozornosti. Skupaj z gospodom Galerjem sva se dogovorila da bomo pri neposrednem opazovanju na kraju samem eh, imeli sestanke s političnim eh, vodstvom, vendar tokrat ne na tehnični ravni. Govorili bomo torej tudi s predstavniki posameznih političnih strank, kot tudi z centralno volilno komisijo. Tu bo šlo seveda za novo volilno zakonodajo. dobili smo tudi že določene komentarje v pisni obliki, kjer nam razlagajo, kako bo nova volilna zakonodaja eventualno lahko vplivala na eh, volitve. Na potovanju, na, v naših pogovorih smo se dotaknili tudi vloge medijev. Šlo je v pogovorih seveda zlasti za informativno eh, vlogo. Uh, medijev kot tudi za finančne vidike. Danes torej se bomo osredotočali na teme, ki so nam eh, pomembni na tej misiji, torej danes se nočemo potegniti nobenih sklepov, nočemo eh, anticipirati rezultatov. Eh, oceno bomo lahko podali šele po glasovanju, po volitvah in tedaj bomo videli, ali so imeli mediji eh, možnost, da pred volitvami neodvisno informirajo prebivalstvo. Govorim seveda tudi o neodvisnih eh, televizijskih eh, postajah eh, in njihove vlogi. Torej mislim, da imamo dobro podlago za oceno volitev v Ukrajini. Rad bi izpostavil, da so nas zelo dobro sprejeli v Ukrajini govorili so zelo odkrito in mi smo potem zaprosili tudi za pisne komentarje, zato da lahko pozneje uporabimo ta material tudi za oceno volitev in poteka volitev. Pozivam vse, eh, ki se bodo udeležili te misije, naj izkoristijo čas pred volitvami tudi za razmislek, za to, da eh, upoštevajo vse vidike priprav na volitve. Čas, ki sva ga s gospodom Galerjem preživela v Ukrajini, nama je omogočil, da se dogovoriva, na kakšen način naj bi opazovali volitve in prav gotovo bomo v stanju dobro oceniti volitve. Tudi današnja razprava bo zelo pomembna za našo misijo. Nekatere osebe, ki danes sodelujejo pri tej razpravi, bodo tudi šli eh, na misijo, nekateri pač se nam ne morejo pridružiti, vendar kljub samo pričakujemo njihove prispevke. Zelo dobro se spominjamo tudi parlamentarnih volitev v Ukrajini zadnjič. Očitno so se stvari spremenile in mi moramo sedaj oceniti, ali postaja sistem bolj demokratičen, ali je dostop eh, državljanov do tega sistema boljši in ali lahko bolje izberejo eh, svoje zastopnike. To naj bo vsebina te razprave. Hvala lepa eh, predsedojočemu za organizacijo te razprave. Hvala lepa tudi strokovnjakinjama, ki sta pripotovali in danes bomo prav gotovo slišali, da lahko na različen način ocenjujemo dogodke v Ukrajini. Naša naloga je, da ocenjujemo volitve, vendar se ne bomo izogibali oceni splošnega političnega konteksta. Eh, poznate tudi misijo gospoda Kvašnjevskega in Peta Koksa, tudi to je pravzaprav povezano z današnjo razpravo naj izpostavim še enkrat, skoraj da nikoli v preteklosti ni bilo takega zanimanja za volitve v Ukrajini. E, naša misija, naša delegacija je zelo aktivna. In e, imamo sodelovanje z gospodom Kvaševskim in gospodom eh, Koksom in zelo velik je interes tudi eh, strani nevladnih organizacij. Eh, če želi gospod Galer še kaj do dati, to lahko stori, sicer bi se pa jaz tukaj ustavil. No, sedaj bi nadaljevali z gospod Katarino Volčuk. Hvala lepa za vabilo. No, obdana sem s tehnologijo, tako da se upravičujem za kakršnokoli tehnično nevšečnost, ki bi se lahko pripetila. Mislim, da sem na pravem kraju za pogovor o Ukrajini. Evropski parlament ima veliko strokovnega znanja. Mislim, da ste ena od najbolj pomembnih institucij v Evropski uniji, ki so seznanjene s tem vprašanjem. Mislim, da imate celo več znanja kot kakšni drugi organi in celo akademiki. Pogledala si bom seveda v okviru te prezentacije, kakšni so rezultati iz preteklosti, kaj je možno storiti v prihodnje. Um... Upam, da lahko vidite ta zemljevid Ukrajine. Naj na hitro predstavim razvoj političnih dogodkov. Ne bom dolga. Volitve so potekale januarja 2010. Od takrat je prišlo do spremembe predsednikove vloge v okviru ustave. Šlo je za vertikalo moči v okviru predsedstva, to velja še iz obdobja po sovjetski eri. To je skladno tudi z 96. ustavo v Ukrajini iz leta 96, ki so jo potem ponovno uveljavili leta 2010. V medijih prihaja do vse manjše pluralnosti, več poročil omenja, da je vse manj pluralnosti pri medijih, tudi ko gre za pokrivanje volilnih kampanj. Vprašanje pa je, zakaj do tega prihaja. Na medije pritiskajo, tudi na izpostave posameznih medijev pritiskajo z upravnega vidika, v smislu, kaj lahko predstavijo in koga naj na kakšen način lahko predstavijo. Mediji in novinarji uvajajo neke vrste samo cenzuro. Volitve in kampanjo pokrivajo na tak način, kot oni menijo, da bi bil sprejemljiv v državi. Morda so tudi pričakovanja političnih akterjev nekoliko drugačna glede tega, kako naj bi se politiki obnašali. Tako da gre tu za samo izpolnjujočo se prerokbo na nek način. Želeli so nedavno sprejeti tudi zakon o klevetanju. Nekateri člani parlamenta iz stranke regiji so se k temu zavezali, prav tako nekateri novinari, civilna družba se vključuje v vse te postopke is put on the um, back burner. This, this needs to emphasize because it shows the sort of. Uh, Ampak očitno je, da bo ta osnutek zakona kar nekaj časa še ostal v predalu. Ne moremo pa vsega tolmačiti izključno črno ali belo. Če se iz splošnega politič, političnega konteksta sedaj preselimo na gospodarsko področje, to je zelo pomembno za same volitve. Stranka regiji in predsednik Janukovič No, ko je prišel leta 2010 na oblast, je skušal spraviti v red ukrajinsko gospodarstvo. In sicer na podlagi krize iz leta 2009, vemo, da to ni možno. Ukrajina je bila ena od najbolj prizadetih držav zaradi te krize. Armenija je bila približno enako prizadeta. Vidimo, da je prišlo do manjše oživitve gospodarstva, vendar ne do tolikšnega, kot bi si mi to želeli ali smo pričakovali niti se voljivci niso mogli pripraviti na to. Predsednik Janukovič in stranka regij sta dobila sicer mandat, ampak mandat ni bil izpolnjen iz večjih razlogov. Pričakovanja javnosti so bila izjemno visoka, pa kljub temu mandat ni bil izpolnjen ali pa morda prav zaradi tega ni bil izpolnjen. Nobena politična stranka v Ukrajini nima velikih rezultatov, ko gre za upravičevanje visokih pričakovanj državljanov glede gospodarske politike. Ne vem pa, kako to vpliva na verodostojnost teh strank. Ali so te stranke na oblasti zato, ker niso izvedli reform ali pa, naprimer, neke stranke, kot je udar, spoh še niso sedele v vladi in je verodostojnost odvisna od tega. Kaj se dogaja s stranko regiji? jasno je, da predsednik Janukovič in stranka regiji skušate pridobiti mednarodno legitimnost. Pomembno je, da vzpostavljate stike, da želite, da se potrdi, da so volitve potekale skladno z najboljšimi mednarodnimi praksami. Zanimivo je tudi to, da sicer skušate pridobiti mednarodno legitimnost, ampak stranko vseeno zanima predvsem to, da utrdi svojo moč znotraj Ukrajine. To je zanimiv pojav. Poleg predsedstva seveda potrebujemo tudi parlamentarno večino. Prihaja pa do zanimivih dogodkov znotraj stranke. Ugotavlja se, da se v Ukrajini vse bolj uspenja družina na nek način. Pravzaprav v Ukrajini ni smo bili priča družinski politiki kot v Azerbajdžanu ali Kazahstanu. Tako da je to nek nov pojav v Ukrajini, morda ga je v tem trenutku še težko razlagati. Sicer obstajajo pomisleki glede tega, kakšno vlogo imajo družinske člani Janukoviča v Ukrajini. Vseeno pa stranka regiji ohranja svojo moč v odnosu do opozicije, ostaja zelo kohezivna. Ukrajina gospodarsko sicer ni zelo uspešna, pa je kljub temu stranki regiji uspelo izpeljati zelo dobro volilno kampanjo. Ta stranka naj bi bila ena od najboljših političnih strank. Anketa, ki so jo izvedli pri 50 ukrajinskih strokovnjakih, je to potrdila. Brez gospodarstva pa ne vem, na čem bo lahko uh, stranka regiji sploh še utemeljila svojo oblast, morda na jeziku. Priča smo tudi precejšnji geografski polarizaciji v Ukrajini. Bom pokazala par zemljevidov, ki kažejo na to, kje so volilne preference v Ukrajini. Volilne preference se upadajo z etničnimi in jezikovnimi razlikami. To je smiselno pogledati ne samo v kontekstu prihodnih volitev, temveč tudi dolgoročno gledano. Zakon o jezikih je sprožil veliko sporov v Ukrajini in ta zakon se uporablja kot nek instrument znotraj volilne kampanje za to, da se ukrepi tudi stranka regije. Če si na hitro pogledamo še etnično sestavo Ukrajine na podlagi zadnjega cenzusa, ki je na voljo. Etnične ruske skupnosti v Ukrajini najdemo na jugu in vzhodu. To se upada z tem, da v teh delih govorijo ukrajinsko. Razno, razlika je skoraj da identična. Pravzaprav so stvari tu celo podcenjene v tem prikazu. Lahko bi se sicer spuščali v podrobnosti, ampak nimamo časa. Tu vidite, da so na zemljevidu različne barve. Ta zakon o jezikih, ki je bil sprejet, priznava tudi ulogo ruskega jezika. Kar pa zadeva volitve iz leta 2004, ki so bile zelo sporne. Vidite, da barve na zemljevidu ponovno se upadajo z Juščenkovimi rezultati na osrednjem in zahodnem delu države. Ta del države je bil seveda ključnega pomena za zmago. Janukovič je dosegel največje rezultate na jugu in vzhodu Ukrajine. Na predsedniških volitvah so se te stvari potem ponovile. Oranžna oziroma pomarančna revolucija je pripeljala that, we... ravno do teh delitev. Če bomo nekoliko dlje in bolj globoko pogledali, bomo gotovili, da stvari niso tako zelo jasne. Tu vidite rezultate zadnjih parlamentarnih volitev v Ukrajini vidite, katera stranka je zmagala. Označeno z modro je stranka regi. Z vijoličnim oziroma rdeče se to vidi na zaslonu, je Batkivčina stranka. Torej blok Julije Timošenko. Zelo jasna polarizacija, ki kaže na to, kakšne so preference. Če pa si stvari pogledamo nekoliko pobliže, Poglejte si, kakšen je zemljevid na drugem mestu. Blok Julije Timošenko je zasedel drugo mesto v številnih krajih na vzhodu in jugu Ukrajine. Kar pomeni, da bi blok Julije Timošenko lahko postal nacionalna stranka v celotni Ukrajini. Sedaj smo spet nazaj za mizo, spet rišemo od začetka ne vemo, kako bodo nove stranke, kot so Odar in Batkivšna, uspeli zadržati svojo močno prisotnost na vzhodu in jugu Ukrajine. Ne vemo, v kolikšni meri se bo vrnila ta jasna polarizacija med različnimi deli Ukrajine. Zakon o jezikih je bil očitno namenjen temu, da se utrdi vpliv stranke regij v vzhodu vzhodnem in južnem delu Ukrajine, seveda na škodo ostalih strank. Če si pogledamo nekoliko pobliže same volitve, ukrajinski strokovnjaki menijo in to mnenje potrjujejo tudi ankete, je, da trenutno štiri stranke lahko pričakujejo vstop v parlament. Kot veste, so ta prag dvignili koalicije strank so bile izključene, štiri stranke so sedaj take, ki bi lahko prišle v parlament stranka Regi, Faderland, Udar in komunistična stranka. Na voljo imamo rezultate večjih anket. Ena od anket iz septembra, torej iz prejšnjega meseca, kaže na to, da stranka regije nekoliko vodi, potem je Batkivščina, sledi udar. Ankete kaže, da se stranka udar še krepi, tudi komunistična stranka se je ponovno vrnila na sceno. Kaj pa opozicija? Govorimo o dveh strankah, namreč komunistično stranko ne moremo obravnavati kot verodostojno opozicijo za stranko regiji, zato ker ima leta svoje ključne pripadnike na jugu in vzhodu. Glede bakivščine in udara pa lahko sklepamo, da zaradi selektivne uporabe pravice v Ukrajini bakivščina ali Faderland domovina doživlja upad moči. The fact that so key figures are affected does. Uh, Tudi aretacija Julije Timošenko bo verjetno za stranko Batkivšine pozitivna. Ta stranka ima podobne predvidene rezultate kot stranka regije, ampak. Ukrajinski strokovnjaki menijo, da stranka ne bo tako zelo uspešna. Udar je pravzaprav nova stranka, opravila je neodvisno volilno kampanjo, ni se želela pridružiti Batkivščini oziroma domovini, kljub številnim povabilom. V okraje, kjer imajo večino, so postavili neodvisne kandidate, kličko voditelj stranke je po nekaterih anketah sodeč že prehitev Julijo. Timošenko. To je tudi razlog, zakaj so te volitve pomembne. Morda bom ob sklepnem delu omenila še vprašanje predsedniških volitev, ki bodo potekale leta 2015. To bo ključna politična tekma v Ukrajini. Te volitve pa so na nek način priprave na tiste druge volitve. Kličko je predsedniški kandidat v usponu in to dejstvo lahko vpliva tudi na pripravljenost te stranke, njegove stranke, da stopi v zavezništvo za domovino, kaj ti pričakujemo, da boste obe stranki prišli v parlament. Očitno je tudi to, da je opozicija zelo polarizirano dojeta v Ukrajini, vlada močno nezaupanje v oblast strani teh dveh strank. affected the ta vertikalna schema moči je res vplivala tudi na samo kampanjo. Ne vem, koliko časa mi je še ostalo. Tu vidite grafični prikaz ene od javnomnenjskih anket. To vam kažem ob zavedanju, da to ne bo vplivalo na rezultat volitev. Hvala lepa. Profesorica Brč dobi sedaj besedo. A je še niste zaključili? Lord Stockton me je nekoliko prekinil, zato sem se zmedel ponovno. No, potem pa kar nadaljujte. Še dve minuti, dobro, bom pohitela. Zaradi nezaupanja, zaradi tega, ker opozicija ni pristala na nov volilni zakon in sistem, Volitve potekajo v zelo napetem političnem ozračju. Dosegli smo politično soglasje glede volilne zakonodaje in sicer na račun tehničnih podrobnosti. To ni nič novega. Ukrajinski politiki se dogovorijo, državni uradniki pa morajo potem osmisliti ta dogovor. Številne nedoslednosti se pojavljajo in te lahko odprejo Pandorino skrinico po volitvah, ko bo prišlo do sporov. Nekaj tehničnih težav smo že opazili, številne se lahko pojavijo kasneje kateri so možni scenariji. Stvari želim nekoliko zakomplicirati. Na teh seznamih, kjer je sorazmerna zastopanost, ne moremo utemeljiti, kakšen bo rezultat. Takšni volilni seznami so sicer pritegnili veliko pozornosti opozicijske stranke naj bi dosegle boljši rezultat zaradi tega kot stranka regi. Prihodnost volitev pa bo seveda zapečatena v okrajih, kjer je samo en mandat. Številne kandidate imenujejo stranke, 45 odstotkov pa so vsaj domnevno oziroma na papirju neodvisni. Strokovnjaki pravijo, da bodo opozicijske stranke dosegle slabše rezultate v okrajih z enim mandatom in ta večinska stran je potem tista, ki bo opredelila dokončni rezultat. Priča bomo zelo verjetno veliki nestabilnosti, vsaj na podlagi predhodnih izkušenj pri volitvah lahko o tem govorimo. Po volitvah bo prišlo do premešanja mest, tako imenovane neodvisne poslance bodo na nek način posodili drugim strankam, tako da je na podlagi javnomnenjskih anket res težko napovedati rezultat volitev. Pa še potem lahko rečemo, da ko bo prišlo do ravnotežja moči, bo moč še vedno v rokah predsednika. Ustava je zelo jasna glede tega. Ukrajina ima polpredsedniški sistem, ki dopušča predsedniku, da imenuje ministerskega predsednika. Volitve so pomembne, vendar predvsem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 Um, Doktorica Volček je predstavila splošen političen kontekst v Ukrajini, sama pa bom nekoliko bolj podrobno predstavila sam volilni proces. Govorila bom o nekaterih ključnih elementih, ki zbujajo pomisleke in sicer v smislu mednarodnega prava, mednarodnih standardov mednarodnih zavez, ki izhaja iz mednarodnega prava. Na začetku bi rada res na kratko spregovorila o ozadju. Kaj pomeni volilna integriteta? Kaj pričakujemo od volitev na mednarodni ravni? Več stvari lahko rečemo glede demokratičnih volitev skladno z mednarodnimi pravili z volitvami lahko manipulirajo in jih spodkopljajo na tri načine. Naprimer, če je zmanipulirano volilna zakonodaja na tak način, da je v nasprotju z mednarodnim pravom, z volitvami lahko manipulirajo tudi, če je kampanja izpeljana na tak način, da se kršijo mednarodni standardi. Kot tretje pa se z volitvami lahko manipulira v kontekstu volilnega upravnega procesa, če ta poteka na tak način, da se kršijo mednarodni volilni standardi. Vedeti morate, da če je katerikoli od teh poskusov manipuliranja uspešen, so volitve lahko kompromitirane. Kar zadeva verodostojnost volitev, ne gre samo za to, ali so volitve svobodne, pravične, poštene. Obstaja več o tem, ko vsi, ampak temu se bom vrnila kasneje. Če se lotim Ukrajine. Kratek pregled volilnega sistema v Ukrajini, kako se je ta razvijal. Od 1990 do 1994 je v Ukrajini veljal sovjetski sistem, absolutna večina en sam kandidat v volilnem okraju. Leta 1998 so uvedli mešan usporedni sistem, polovica članov parlamenta je bila izvoljena preko sorazmernih seznamov, pol iz članov, kjer je bil en sam mandat v okraju. 2006 so uvedli proporcionalni sistem, prak je bil 3 odstotke. Leta 2012 pa, kot je rekla doktorica Volčik, so ponovno uvedli mešan sistem, ki je podoben tistemu iz leta 1998-2002. 450 sedežev se zasede na podlagi proporcionalnih seznamov, 50 odstotkov se zasede preko kandidatov iz okrajev, kjer je en sam kandidat. Petodstotni prak je bil spostavljen, nobenih strankarskih blokov ne bo, ker ne smejo sodelovati v kontekstu blokov. Kandidati ne bodo imeli možnosti, da sodelujejo na seznamih in potem še pri posameznih mestih. 2010. leta so potekale lokalne volitve, prvič v kontekstu mešanega sistema. Na mednarodni ravni so tiste volitve sprožile kar nekaj dvomov. Volitve so izpeljali na neravno najboljši način, uporabili so določbe, ko, ki so dopuščale kandidatom, da so uvrstili svoje ime na volilni seznam. To je bilo sporno. Potem so prepovedali strankarske bloke. Ljudje je skrbelo, kaj bi se lahko zgodilo na naslednjih parlamentarnih volitvah. Kar zadeva parlamentarne volitve, ki naj bi potekale 28. oktober. Najprej volilni sistem. Beneška komisija in OSESTA objavila skupno poročilo glede osnutka za volilne zakonodaje. Poročilo je bilo objavljeno lani. Številne izpostavljene vprašanja še vedno niso razrešena, številni podzakonski akti so bili sprejeti, naprimer prepoved blokov volilnih strank. Ne vemo, kako naj bi to upravičili v demokratičnem smislu. Poleg tega ni jasnih kriterijev za opredeljevanje meja. Trenutno veljavna zakonodaja daje na voljo veliko diskrecijske pravice tistim, ki opredeljujejo meje ne opredeljuje pa ta zakon natančno, kako naj se te meje potegnajo. Sicer so bile opravljene tudi analize glede mej pri okrajih z enim samim mandatom. Nekateri so rekli, da so bili mandati tudi začrtani na tak način, da so bili bolj ugodni za eno stranko. okraji z enim samim članom so bili ponovno uveljavljeni, ampak s tem se samo še <laughs> dodatno otežuje sama razmejitev posameznih okrajev. To je težje opredeliti kot pri proporcionalnem sistemu. Potem je tu še vprašanje financiranja volilnih kampanj, premalo je preglednosti, premalo se zahteva od strank v smislu, da povedo, kje so dobile sredstva, premalo je omejitev glede financiranja strank. Sicer obstajajo splošna pravila, ampak ta niso dovolj dobro razvita v Ukrajini. V poročilu se omenja tudi kar nekaj dvomov glede tega, kdo lahko kandidira. Prepovedujejo vlaganje kandidatur strani tistih oseb, ki so bile kdaj obtožene. Vem, da je to sporno vprašanje. Beneška komisija in OVSE sta v svojem poročilu zapisala, da omejevanje možnosti za vlaganje kandidatur posameznikom zaradi določenih vprašanj ne dopušča mednarodno pravo. Lahko se prepove osebi, da vloži kandidaturo za na volitvah samo, če je ta oseba storila res hudo kaznivo dejanje, na podlagi katerega ji lahko oduzamejo vse politične in volilne pravice. Torej, če je bila oseba obsojena zaradi ne vem kako hudega kaznivega dejanja. Upravljena je bila tudi analiza volilne zakonodaje, upravljena je bila analiza volilne kampanje, ki je do sedaj potekala. Obe analizi sta povzročili kar nekaj pomislekov glede samih volitev. Vprašanje je, ali so lahko volitve res označene kot svobodne in pravične, če so voditelji opozicije v zaporu. Pri tem je treba, po mojem, upoštevati dvoje. Beneška komisija je na vse staj spostavila, da če nekdo ne sme sodelovati na volitvah kot kandidat, lahko seveda s tem pride do kršenja političnih pravic te osebe. Ampak tu gre za parlamentarne volitve in velika opozicijska stranka je dobila prepove, da sploh sodeluje na teh volitvah. Tako da je vprašanje sledeče. Kaj se zgodi, če določeno število posameznikov ne sme uložiti kandidature za enega od 250 mest v parlamentu? ali lahko stranka sploh učinkovito vodi volilno kampanjo, če voditelji te stranke sploh ne morajo voditi kampanje in niti izraziti svojega glasu. Še zlasti v primeru, da je stranka res tako zelo odvisna od voditelja stranke. Pojavi se seveda potem tudi vprašanje svobode izražanja, zmožnosti, da nekdo lahko vodi učinkovito kampanjo. To je drugačno vprašanje od vprašanja, ki se veže na možnost, da se nekdo, nekoga imenuje za kandidata in da nastopi na volitvah? Kako lahko kdo sploh sodeluje kot kandidat na volitvah, pri katerih se pojavljajo veliko bolj resna vprašanja, kot je vprašanje, ali nekdo lahko sodeluje na volitvah kot kandidat ali ne? Če bi šlo za predsedniške volitve, bi bile stvari še toliko slabše. Naprimer, prepoved opozicijski stranki, da sodeluje na volitvah, bi bilo vprašanje še bolj resno. Pri teh parlamentarnih volitvah pa je to morda bolj vezano na samo učinkovitost kampanje, ki jo lahko naprimer neka stranka vodi brez svoje politične vodilne figure. Svoboda medijev, tudi dr. Volček in gospod Koval sta to omenila. Pri tem je treba upoštevati več elementov. Naprimer, nadlegovanje in ustrahovanje opozicijskih članov, sprememba volilne zakonodaje, prepoved medijev samih pri samem poročanju o volilni kampanji, kot je rekla kolegica, mediji izvajajo samo cenzuro, zato ker se bojijo v Ukrajini karkoli objavljati. Mediji torej v Ukrajini ne morejo učinkovito izvajati svoje pravice do izražanja, ne morejo uh, pokrivati kampanje na objektiven način. Doktorica Volček je še nekaj že omenila, namreč uporaba administrativnih virov v Ukrajini prihaja do zlorabe državnih virov v korist strank, ki so na oblasti. V Ukrajini in v nekaterih drugih državah v tej regiji se pojavlja ta pojav že od leta 1991 in še od pred tega leta. Ljudje, ki spremljajo volitve na terenu samem, so rekli, da je prišlo do teh težav tudi v kontekstu teh volitev. Gospod Koval je rekel tudi, kakšno je potem zastopanje političnih strank v volilnih komisijah. Volilne komisije so bile oblikovane na tak način, da številne opozicijske stranke sploh niso imele možnost biti ustrezno zastopanje v volilnih komisijah. Tudi to je vzbudilo številne pomisleke glede tega, kako volilne komisije sploh lahko delujejo tekom volitev. Kar zadeva sam volilni dan, takrat bo treba spremljati kar nekaj zadev. Spletne kamere so postavili na volišča v Ukrajini, to se bo zgodilo prvič v Ukrajini, ni pa Ukrajina prva drž država, ki bi to storila. Rusija, Gruzija, Azerbajdžan so že uporabile to tehnologijo. S temi spletnimi kamerami so zmanjšali goljufije, povečali preglednost. Lahko bi tudi v Ukrajini prišlo do teh dveh učinkov, vendar se izpostavlja sočasno vprašanje stroškov nekje 124 tisoč ameriških dolarjev naj bi potrebovali za to. In pa vprašanje pokritosti. Spletna kamera se lahko usmeri samo na eno točko, torej vidno polje je omejeno. Spletna kamera ne more zajeti celotnega volišča. Zato bodo zagotovo tudi deli volišč, ki jih kamera ne bo zajela, torej spletna kamera ne bo dokumentirala vsega spletne kamere tudi ne bodo pokrivale vseh vidikov volilnega procesa, od oddajanja glasov, štetja glasov in tako naprej. Tudi tehnični razlogi obstajajo, zakaj spletne kamere na voliščih ne bodo imele takšnega učinka, kot bi si ljudje želeli, vsaj v smislu zmanjševanja goljufij in povečanja preglednosti. Še nekaj je pomembno. Države, ki so uporabile spletne kamere na volitvah, so ugotovile, da to ljudi odvrne od tega, da se udeležijo volitev, ne želijo glasovati, če jih spremlja kamera. Volilna zakonodaja je relativno dvoumna glede tega, kakšne pristojnosti imajo nacionalni opazovalci ali lahko preprečijo oddajanje glasov, če pride do nezakonitosti. Torej, kako se lahko nacionalni opazovalci sploh umešajo v volitve. To je v nasprotju z mednarodnimi standardi, ki pravijo, da opazovalci ne bi smeli posegati v volilni proces. Potem pa še zakonodaja, ki dopušča, da območna volilna komisija razglasi volitve za neveljavne. Namreč obstaja določen prak pri katerem lahko območne volilne komisije razglasijo volitve za neveljavne, lahko uničijo glasovne lističe, lahko storijo še kaj drugega. Naprimer, pet odstotkov oddanih glasov lahko uničijo na, ne vem, desetih do dvajsetih odstotkih območnih volilnih komisij, ampak ali bi res lahko na tej podlagi razglasili volitve v celotni državi za neveljavne. Glede pragov se torej pojavlja vprašanje. Potem pa še volilna zakonodaja, kakšne so možnosti za izpodbijanje volilnih rezultatov. Doktorica Volčik pravi, da imajo v Ukrajini s tem že kar nekaj let težave. Postopki, v okviru katerih se lahko izpodbija rezultat volitev, so zelo kompleksni pogosto sicer prihaja do izpodbijanja volilnih rezultatov, ampak ker so postopki tako kompleksni, se stvari kaj dosti ne spremenijo. Kaj se bo dogajalo v prihodnje? Mednarodni opazovalci bodo seveda spremljali vsa ta vprašanja, ki sem jih omenila, pa tudi druge zadeve, ki se pojavijo na terenu. Zelo malo verjetno je, da bi na podlagi tega, kar se je dogajalo do sedaj, mednarodni opazovalci lahko dobijo pravico, da razglasijo te volitve za nepoštene, nepravične, nedemokratične. Zelo verjetno pa se lahko zgodi, glede na preteklost, da bodo mednarodni opazovalci pripravljeni reči, da so volitve verodostojne, svobodne in poštene ne vemo še, kakšna bo končna razsodba glede teh volitev, ampak zdi se, tako kot pri prejšnjih volitvah v Ukrajini, da bo razsodba bila nekje na sredi teh dveh ekstremov. Volilni proces je tisti, ki bo zelo verjetno tudi določil to končno razsodbo glede volitev. Veliko lahko še povemo glede same volilne kampanje, glede samega volilnega dne, kaj se bo dogajalo na voliščih, ali bodo opazovalci imeli dostop, ali bo zagotovljena preglednost. To so ključni elementi, na podlagi katerih se bo tudi sprejela končna ocena strani opazovalcev. Pomembno je tudi, kako se bo potem opredelil postopek za izpodbijanje rezultatov. Če bodo kakšne pritožbe, počakati moramo na 28. oktober, ko bodo volitve zaključene, bomo lahko podali svoje mnenje tudi o celotnem volilnem postopku. Tako kot je rekla doktorica Volček in ostali, vsi se strinjajo, da bodo letošnje volitve pomemben pokazatelj tudi za nadaljni političen razvoj v Ukrajini pomembne bodo tudi zaradi prihodnih predsedniških volitev v Ukrajini. Po svetu se dogaja, da se v volilnih procesih pojavijo sponi in paci, tudi dobro izpeljane volitve lahko potem pripeljajo do kakšnih pomankljivosti v samem delovanju države, pa se potem stvari spet izboljšajo. Škoda bi bilo, če bi na podlagi teh volitev v Ukrajini prišlo do kakšnih korakov nazaj, zato mednarodno skupnost res zelo skrbijo te volitve. Mislim, da bodo te volitve res pomemben pokazatelj tega, kam Ukrajina gre. Hvala. Čekuje. Bardzo pani profesor. Dziękuję. Hvala lepa. Profesorica, hvala za tako vse obsegajoč v pogled na dogajanje v Ukrajini v predvoljenem obdobju. Mislim, da bo današnje zasedanje odlično služilo kot priprave in tudi na delo med volitvami in po volitvah. Vaši komentarji bodo zelo koristni, nobenih sklepov ne bomo sedaj potegnili, vendar vseeno bomo natančno prisluhnili vašim besedam. Kakor sem že prej povedal, gospoda Galerja, prosim, da pove nekaj besed o tem, kaj se dogaja v Ukrajini. Izvolite. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej sporočilo. Večji nemški časopis je danes eh, poročal, da poznajo informacije o primeru Koks Vašnjevski in prosil sem, da tudi meni omogočijo informacije do tega, vedno se mi zdi narobe, da so poslanci zadnji, ki imajo dostop do pomembnih dokumentov, zato sem želel tu to še enkrat povedati. Nadaljeval bom v angliščini, zato da tolmači slučajno mojih besed ne napačno prenesejo v druge jezike. Hey, rip, my, uh... In Obiskal sem gospoda Kodikovana. Govorili smo tudi z drugimi, ki so pripravili poročila in umestna poročila. Povedati moram, da sem zaskrbljen. Zaskrbljen sem zaradi razmer na terenu, zaskrbljen pa sem tudi zaradi primerjav z zadnjimi volitvami. Kajti mislim, da ne gre samo za odtenke sivine malo boljše, malo slabše, ampak mislim, da gre za drugačen pristop tistih, ki morajo izvajati volitve, kot je bilo lani oziroma leta 2010. To je prav gotovo dobro vidno in to velja za celotno državo. Naj začnem z mediji. Večkrat ste to omenili, še posebej v prvem poročilu odihrajan, to so opazovalci. Televizija je tisti medij, odkudr ljudje črpajo svoje informacije in tam se ljudje najbolj obveščajo. Če to upoštevamo, potem je razsodba jasna. Medijsko okolje trpi zaradi pomankanja medijskega pluralizma. Komercialna televizija je praktično vedno pristank pristranska in tudi nacionalna televizija spada zraven politizacija medijev in posla, poslovnežev, ki podpirajo posamezne stranke, so zelo pogosti. TVI, ki je edina neodvisna hiša, je mm, pod veliko kritiko To smo lahko prebrali v poročilih, ampak to ne velja samo za TVI, ampak za vse druge neodvisne medije. To nas mora skrbeti, kajti to je drugače, kot je bilo leta 2009. Takrat smo bili zelo zadovoljni, ker so bili mediji svobodni in so predstavljali takšen spektr mnen. To je bilo dobro. Sedaj pa imamo v pripravi zakonodajo o klevetanju sicer bila potem umaknjena po prvi obravnavi, ampak prepričan sem, da če bodo še enkrat imeli večino, morda v naslednjem parlamentu, bo to vključeno. Vse skupaj je že del priprav na predsedniške volitve, ki so prav tako bile omenjene, kajti predsedniške volitve so res pomembne, kajti za predsednika je to najpomembnejše. Mediji so torej en vidik, sedaj pa vrzeli nekonsistence. Član volilne komisije, s katerimi smo govorili, mi je povedal zelo jasno, da je to zakon, ki so ga pripravili politiki za politike. Prav to je povedal. Mislim, da. vidimo vrzeli in nekonsistence pri izvajanju zakona, še posebej, kar zadeva pomankanje smernic za oblasti, ki bodo zakonodajo izvajale, kako definirati kupovanje glasov ali druge kršitve. Določbe so v kazenskem zakoniku, vendar te določbe niso konkretizirane v smernicah. Pa še nekaj. Škandalozno je, kako so sestavljene volilne komisije. V zvezi s tem želim citirati le predsednika parlamentarne skupščine opozovalne medicije Sveta Evrope. On je socialni demokrat, gospod eh, iz Švice, piše se gospod Gross. Postopek oblikovanja uh, volilne komisije je kot farsa sestava skoraj vseh volilnih komisij bo enostranska in naloga volilne komisije na vseh ravneh je, da izbere ljudi, ki so sodniki, ne igravci. V Ukrajini pa je preveč igravcev v komisiji. Konec citata. Mislim, da je mogoče predvideti tudi, da se bodo pojavile težave na različnih ravnih volilnih komisij kupovanje glasov, to sem že omenil. Če se bo ta pojavi, oziroma če se pojavi ta identična primera, se dve volilne komisije odločita drugače in zato ni ustreznih smernic, kar vodi v vrzeli in pomankanja. enakih možnosti prav gotovo nimajo vse stranke, tudi kar zadeva mm, uporabo državnih sredstev za kampanjo strani vladajoče stranke. Tudi tukaj se pojavljajo kršitve, mm, mestna slavja se spreminjajo v proslave za posamezno stranko in tako naprej. To se je dogajalo tudi prej, ampak na nek način je bilo to uravnoteženo po vsej državi, sedaj pa se zdi, da je zadeva res enostranska. In še zadnja stvar, fiktivne stranke, to so tiste, ki jih m, mm, oblikujejo seveda tisti, ki želijo zmotiti voljivce, to je seveda vladajoča stranka. Volilne komisije tukaj sodelujejo in 50, ljudi, ki, 50 odstotkov ljudi, ki so bili izvoljeni, je že bilo nadomeščanih. Mislim, da je to jasno, da služijo drugemu namenu in ne namenu mm, voljene komisije. Te fiktivne stranke imajo seveda vpliv, še posebej v eh, sistemu enega mandata, kajti vsak sedež, ki ni podeljen eni od treh velikih strank, je v bistvu glas za največjo stranko in vemo, kdo to je. In še na zadnje. Javnomnenjske raziskave me ne prepričajo, kajti videti je treba, kdo je tisti, ki iz ozadja vleče niti. Tukaj ne govorim o vladajoče stranki, ampak govorim o drugih strankah v opoziciji. Razmisliti moramo, kaj oni počnejo, da lahko nekoliko razburkajo vse skupaj. Počakati moramo na dan volitev in še zadnje, če so predstavniki opozicije v zaporu, to vsekakor ima svoje posledice po letu 2004 ni bilo tako. Takrat je Janukovič zmanipuliral volitve 2004. Prav je bilo, da ga niso mm, prepeljali na sodišče, ampak da so v, v političnem prostoru o tem razpravljali. Tokrat se to ni zgodilo in to ima seveda velike posledice. To pa bo seveda vplivalo tudi na kakovost volitev. Hvala. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mam jeszcze cztery zgłoszenia e, do głosu. Hvala lepa, gospe in gospodje, še štiri so na seznamu govornikov. Še nekdo se je javil. Gospod Carjev Svoljski je bil zadnji. In še gospod Rovček. Dobro. Šest in nič več minuto in pol dobi vsak, zato da bodo tudi naši gostje lahko odgovorili na vaše vprašanje. Ah, tudi gospod Harms, dobro, sedem, sedaj pa res, konec se znamo. Kaj ti pred 13. uro ne bomo mogli končati? Bodite kratki, veliko časa bomo, bomo še imeli. Gospod David, izvolite. Hvala lepa, šef. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Skoraj sem glasoval na mesto, da bi vključil mikrofon. Hvala našima gostoma za predstavitev. Še nekaj želim dodati, česar sicer še nismo slišali. Namreč govorimo o različnih vrstah manipulacij, vendar nismo pa še omenili manipulaciji strani sodišča. Celoten pravosodni sistem deluje samo v korist ene stranke. Nobena opozicijska stranka se še ni pritožila ne na sodišču, niti na vrhovnem sodišču. Žal je, da je zadeva takšna, mislim, da vladavina prava še vedno ne velja, vsaj ne v skladu z našimi merili, za katere si želimo, da bi jih Ukrajina delila z nami. Mihajl je omenjal fiktivne stranke. To je v sistemu, kjer zmagovalec pobere vse, mislim, da so v Ukrajini to tehnični kandidati. V Evropskem parlamentu smo že dobili dokaze o tem in sodišča spet niso storili nič v zvezi s tem. To je žalostno. V Ukrajini imajo vtis, da smo se mi že odločili, ali bodo volitve poštene ali ne. Gospa Birch. V eni prosojnici sem videl vprašanje, kaj se bo zgodilo na dan volitev. Morda se bo na dan volitev res vse izvajalo tako, kot je treba, ampak demokracija je proces. Vseeno mislim, da je žalostno, da se stvari odvijajo kot se. Uh, thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik v tej dvorani smo ljudje, kot ste vi, jaz in gospod Carjus Volski, mi smo tukaj že vsaj od leta 2004. Pozabil sem že, koliko volitev sem obiskal v volitvi v Ukrajini v zadnjih letih. Tudi te volitve bodo zelo pomembne, saj bodo določile strateško geopolitično orientacijo te izjemne države. Zdaj, vprašanje je, ali se bodo obrnili nazaj k Rusiji, nazaj k Moskvi, v Evroazijsko unijo ali pa se bodo usmerili v Euroatlantsko zvezo, če bodo sprejeli sporazum o pridruževanju. Strateškega vidika bomo videli, ali se bo zgodilo prvo ali drugo, zanima pa nas tudi, ali bodo to svobodne in poštene volitve. Gospod Birč sem želel vprašati, ali in lahko uporabimo kak precedens za to, da bi ovse od hir in druge misije ustrezno poučili o morebitnih scenarijih. Tam, kjer so predstavniki opozicije strpani v zapor in še vedno eh, volitve bile izvedene svobodno in pošteno. Ne poznam nobenega podobnega primera, prav gotovo ne v Evropi gospod Koval, kolega iz moje skupine. V državah OVSE je Evropski parlament manjši element. To se je zgodilo že leta 2004, ko smo imeli trojko parlamenta Sveta Evrope in parlamentarne skupščine OVSE in vedno je parlamentarna skupščina OVSE tista, ki predseduje tej trojki, mi pa smo neke vrste manjšinski partner. To je lahko zelo problematično, kakor je bilo tudi leta 2004, ko so nekateri poskušali legitimizirati prvi krok volitev. Janukovič naj bi tisto zmagal, čeprav je bilo jasno, da ni bil zmagovalec gospod Koval. To je odločitev, ki jo boste morali sprejeti vi. Ali si bo parlament pridržal pravico, da pripravi drugo poročilo, če ne bomo zadovoljni z delom OVSEA, če to ne bo v skladu z vašimi izkušnjami na terenu. Na to sem opozoril v Ukrajini in to počnem sedaj še enkrat, ker sem tako tudi obljubil. Torej, glede na to, kakšen je poslovnik parlamenta, me zanima, ali bom mogoče pripraviti ročno poročilo. Hvala. Ah. One and a half minutes, I think we have said. Minuto in pol, drugače ne bomo končali pravočasno. Gospod Severin. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala za organizacijo tega, te predstavitve. Zelo je bila koristna. Zelo veliko informacij smo dobili. Povdariti želim, da bi morali te informacije sicer uporabiti, ampak se moramo na vsak način izogniti domnevanjem, da smo že potegnili sklepe, preden se je zadeva sploh izvedla. Res je, demokracija je proces, ne pa en dan, ampak sklep moramo potegniti na koncu. Na koncu procesa to je zelo pomembno tudi, če želimo biti verodostojni pri svojih sklepih. In še nekaj, če želimo izraziti pomisleke in dvome kot neke vrste sistem zgodnega obveščanja, to smo tudi storili, veliko je motečih dejstev in oblasti lahko pozovemo, da storijo vse, kar lahko, da zadeve izboljšajo, koliko je le mogoče v naslednjih dveh tednih. K temu želim še nekaj dodati. Na koncu moramo biti pošteni. Podati moramo objektivno oceno, pri tem pa ne smemo pozabiti, da smo politiki in da moramo upoštevati tudi geopolitične interese in sklepe. Naše delo pa mora biti v skladu z političnimi nalogami in politično agendo. In še nekaj, če lahko. Veliko je problemov, veliko je pomankljivosti. Ampak Nekatere od teh pomekljivosti se pojavljajo tudi v naših državah članicah, zato bi lahko bili nekoliko bolj relativistični. Hvala. Uh, Hvala. Gospod Rovček. Hvala lepa. Minuto in pol imam samo, zato bom zastavil vprašanje dr. Volčukovi. Niste omenili komunistov, nam lahko več poveste o komunistih in o vlogi komunistov po, volitvih, po volitvah. Drugo vprašanje. Obisk, opisali ste situacijo v taboru opozicije, udar. Kako to razložiti? Dobro. Batkivščina, ima voditeljico v zaporu, ampak če se pogovarjamo z ljudmi, se pojavi občutek, da so ljudje že naveličeni agresivne in negativne kampanje Batkivščine. In še tretje vprašanje. Všeč mi je, všeč mi je vaš prikaz etnične razporeditve na zemljevidu, vendar 12 milijonov je rusko govorečih v državi 46 um, milijonov državljanov, 46 milijonov državljanov govori ukrajinsko, res je stranka regije na vzhodu in na jugu, ampak večina na zadnjih volitvah in tudi po javnomnanskih raziskavah je jasno, da bo stranka regije še enkrat zmagala. Kako to razložiti nekako to, da ljudje glasujejo za to stranko. Hvala. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da mora biti nekaj jasno. Na te volitve se bomo peljali z dolgim seznamom eh, pomislekov, ki jih ni treba več skrivati. Opazovanje volitev ne bo moglo doseči takega rezultata kot pred leti v Ukrajini. Tukaj si ne smemo delati utvar. Jasno mora biti. Pat Cox in Kvasnjevski sta pripravila poročilo in to poročilo sploh nima nobene veze z volitvami. To je bila humanitarna misija. Um, obsojala sta pravosodne postopke. To kar so predstavili predsedniki konferenc, namreč, da je mm, odločitev bila sprejeta že kar naprej, to presega mandat poročila in to lahko vpliva tudi na volitve in na oceno volitev. Mislim, da mm, bi to poročilo morali objaviti, kaj ti skupaj z rezultati gospoda Galarja in gospoda Kovala, bi to lahko bilo zlorabljeno. Kajti uh, situacijo v Ukrajini bi to lahko samo izboljšalo. In še ena velika napaka. Če volitve obrednotimo tako, da jih povezujemo z geopolitičnimi nameni in če govorimo, da bodo te volitve odločale, v katero smer se bo Ukrajina obrnila, torej proti Rusiji ali Zahodu, mislim, da potrebuje ta država delujoče odnose z obema stranema. To velja tudi za Evropsko unijo, seveda pa to ne more pomeniti, da bo Evropska unija ponudila poglobitev odnosov v okviru pridružitvenega sporazuma, če ne bo prišlo do demokratičnega razvoja ali razvoja na področju načal pravne države. Tega ne moremo sprejeti. Hvala. Hvala, gospod Carjev Zvolski. Tri vprašanja imam. Hvala, gospod predsednik. Prvič. Gospod Birch. dejali ste, da so voditelji opozicije v zaporu in postavili ste vprašanje, ali bodo te volitve lahko svobodne in poštene. Zakaj vprašaj? Če bi Obamo ali kogarkoli že strpali v zapor, ali bi potem ameriška demokracija še vedno delovala? Mislim, da je odgovor jasen v tem kontekstu. Mislim, da je odločitev, da so skrili oziroma da je bilo skrito poročilo Cox napačno. In še eno vprašanje. E, edinstveni sedež, oziroma eni sedeži. Mislim, da je ta odločitev mm, šipkejša, če uporabljamo sistem, kjer zmagovalec pobere vse na mesto v proporcionalni eh, razporeditvi sedežev. Bet kivščina bodo pri, predstavili svoje kandidate, ločene od udara, ali je to res in če se strinjajo o skupnih kandidatih, kako bo to spremenilo rezultate. In moje tretje vprašanje. Kakšne posledice bodo te nepoštene volitve imele za predsedniške volitve leta 2015, kaj ti priprave že tečejo? Hvala lepa, sedaj pa naši dve govornici. V obratnem vrstnem redu. Uh, um, Hvala lepa. Vprašanja so zelo dobra. Najprej glede voditeljev v zaporu. Že prej sem povedala, da če bi to bile predsedniške volitve in bi bila vodja opozicije v zaporu, bi bilo to nekaj drugega. To so pa parlamentarne volitve. Gospod Timošenko kandidira, oziroma stranka gospod Timošenko kandidira na volitvah in vprašanje je, dokolikšne mere je zmogljivost ali sposobnost njene stranke okrnjena zaradi tega, ker je ona v zaporu. Vprašanje je, kako njena odsotnost vpliva na potek volitev. Mislim, da je to resen problem, poleg upoštevanja vprašanj človekovih pravic in načel pravne države. To so ločena vprašanja. Kar zadeva potek volitev, mislim, da to negativno vpliva na izvedbo volitev, po drugi strani pa to ne more biti razlog za to, da že vnaprej obsodimo volitve kot eh, nepoštene. Kar zadeva precedensa, tudi samo ne poznam nobenega precedensa, o tem sem razmišljala, preden sem prišla sem. Precedensi prav gotovo obstajajo, ko so politike vtaknili v zapor, da niso mogli kandidirati. Ampak to je nekaj posebnega. Trije vidiki so tukaj. Prvič, zakonodaja. Tukaj je še najmanj pomisleko, kaj te države, članice Evropske unije imajo prav podobne zakone. Tudi Združno kraljestvo onemogoča ljudem v zaporu mm, kandidirati na volitvah. Ne pravim, da je zakon nespremljiv, ampak glavni pomislek je, zakaj je bil ta zakon sploh sprejet. In še vprašanje posameznih primerov in uh, izbira selektivnih uh, zakonov ali selektivna uporaba zakonodaje. Vsekakor pa je treba državo obravnavati specifičnega vidika. Podobne zakone lahko najdemo tudi v drugih državah, ampak to ne pomeni, da lahko primer iz Ukrajine primerjamo s temi državami. Ogledati se moramo, kam država nasploh potuje v političnem smislu. Kar zadeva območja, kjer zmagovalec pobere vse in ali bi Batkivščina lahko kaj pridobila, če bi združili sile z drugimi predstavniki opozicije. Večina komentatorjev in opazovalcev na osnovi prejšnjih volitev pravi, da bi še vedno bili v slabšem položaju, zato ker stranka na oblasti zlorablja državna sredstva. To velja še posebej v teh območjih. Zato so bili mnogi zaskrbljeni zaradi ponovne uvedbe teh področje. Na volitvah 98 in 2004 so bili to resni pomisleki, prav zato se pomisleki pojavljajo še enkrat. Uh, um, Stranka na oblasti vedno zlorablja državne sredstva in državna sredstva, zato mora opozicija vse eno storiti vse, kar lahko, da mm, kandidira na volitvah. Sedaj pa bom besedo prepustila kolegici. Izvolite. Think, um, observations... Hvala. Slišala sem veliko zanimivih vprašanj, ampak odgovarjala bom selektivno. Se opravičujem. Vprašanje medijskega pluralizma je zelo pomembno, vendar ločevati moramo med širšim kontekstom in namenskim namenskimi zlorabami v Ukrajini. Določeni televizijski kanali so zelo nepregledni, ni jasno, kdo je njihov lasnik in dejstvo, da Ukrajina nima javne televizije, omogoča različnim političnim silam prevlado. To je na nek način še okrepilo probleme. Po eni strani imamo cenzuro, strukturne omejitve in to poslabša politične težave, ki že tako ali tako obstajajo. Sedaj pa še vprašanje slabe kakovosti zakonov, to je zelo pomembno vprašanje. Tukaj ne govorimo o nečem novem. Politike, politiki pripravljajo zakone za politike, veliko je nekonsistenc in vrzeli. Ampak še nekaj je pomembno v zvezi z Ukrajino. To velja tako za volitve, kot za obdobje pred volitvami. Vprašanje je, kako se te vrzeli zapolnijo. Veliko je tehničnih težav, ali se to m, mm, reši na tehnični način ali na politični, tako da ima ena politična stranka prednost. To je lahko pomemben kazalnik glede kakovosti volitev samih. Politično ozračje je zelo napeto in opozicija je sprejela volilni zakonik, ki se potem uporablja na določen način. Politični akteri imajo v Ukrajini vedno problem s tem, kako bodo politični nasprotniki uporabljali sprejeto zakonodajo. Vedno se pojavljajo tehnične pomankljivosti, in razlike pri reševanju. In še ena pomankljivost je pravosodje. Reforma pravosodja je zelo pomembna oziroma neizvajanje reform. To bo vplivalo na volitve v celoti. Ločevati moramo med strukturnimi omejitvami in političnimi silami in še nakratko o politični stranki oziroma komunistični stranki. To stranko so skoraj že odpisali kot stranko upokojencev. Ampak pobrati želijo glasove razočaranih voljivcev na jugu in vzhodu. Oni bi glasovali sicer za stranko regije, ampak zaradi gospodarskih razmer ne bodo. Komunisti bodo pobrali torej, glasove razočaranih ljudi na območju stranke regi. Niti Batkišnja ali udar komunistov ne obravnava tako od kredibilnih partnerjev v morebitni koaliciji ali zavezništvu. Komunisti bodo prav gotovo sklenili formalno ali neformalno zavezništvo z stranko regi. V preteklosti so vedno raje stopili skupaj z strankami iz juga in vzhoda. Če lahko podam kak, na, kakšno napoved, je ta v zvezi z komunistično stranko. Udar je nova stranka, nekaj novega, nekaj zanimivega, sveži obraz predstavljajo. Zanimivo bo videti, kaj se bo zgodilo. Imajo zelo učinkovito kampanjo in V prestolnici imajo zelo veliko predstavnikov. Kijev je zelo razočarana sploh s političnim razredom in iščejo alternative. Vprašanje političnih um, oziroma predsedniških volitev mm, gre samo za en korak naprej. Govorimo pa o specifičnem političnem ozračju in platformi. Politična prisotnost v parlamentu je ključnega pomena za morebitnega predsedniškega kandidata. Praktično nobenega predsedniškega kandidata ni bilo, ki ne bi prihajal iz parlamenta. To je ključnega pomena tako za izvajanje kampanje, kot tudi za to, da se poskrbi, da politično ozračje ni preveč izkrivljeno v korist enega kandidata. Hvala komentarza do pytania. Hvala. Gospod Tenak je zastavil vprašanje glede metodologije dela. Redno smo v stiku z voditelji misije o OSE in ODHIR in tudi misijo Sveta Evrope. Na to še ni. V Ukrajini sicer ne vemo, kakšno je njihovo stališče, ampak, kolikor nam je znano, bo sodelovanje potekalo gladko. Sedaj pa pravni vidiki. Prosil bom za mm, pravno analizo, pravno službo parlamenta bom prosil, da preučijo, kakšne možnosti bi imeli za to, da pripravimo drugo poročilo. Kar zdeva vsebinske zadeve, mislim, da smo zaenkrat na isti strani in gospod Galer bo to prav gotovo ponovil. Imamo pa en določen problem. Naše orodje za analizo volitev samih je misija OVSE. Oni so velika misija z edinstveno in enotno metodologijo. ko ocenjujemo volitve, je to samo en del našega dela. Ocenjujemo tudi predvoljeno obdobje in tudi prenos oblasti. S tem naj ne bi bilo težav, ampak misija OVSE ima specifično metodologijo in spretnosti za zbiranje informacije. Vprašanje je, do kolikšne mere naj naši sklepi odražajo politični kontekst in do kolikšne mere naj bo to tehnična ocena. Vsaka od teh rešitev ima specifične in posebne posledice. Tehnično torej, do kolikšne mere je to vplivalo na rezultat volitev. To bi moralo odražati mnenja različnih evropskih institucij. Prav gotovo bomo prislihnili gospe Ashton in različnih držav članic ter političnih skupin. Mislim, da je delegacija dobro zasnovana na politični ravni. V naši delegaciji so tudi podpredsedniki parlamenta in uh, verjetno bo tam tudi kak podpredsednik odbora AFED vključene pa bodo tudi vse politične skupine. Prav gotovo bomo dosegli dober rezultat, velikih razlik ali razhajanj med nami ni. Razhajanj pa ne vidim tudi med nami in OSEM ter ODIHR. Čas bo pokazal, kaj bo prinesla prihodnost. Gospod Tena, hvala za vaše komentarje. Pravno službo bom vprašal, koliko avtonomije lahko zahtevamo zase in kakšne posledice bi to imelo za prihodnje opazovalne misije. Za te nasvete bom prosil še pred sestanki v Kijevu. Naša oziroma naše mnenje pa bo vplivalo tudi na dogodke v Kijevu na dan volitev. Ne bom se spuščal v komentarje, sedaj, zato ker mislim, da je čas, da ostanemo opazovalci naši komentarji. Bodo imeli več vrodostojnosti, če bomo počakali do konca. In še nekaj. Gre za opazovanje volitev, ne samo za tehnične vidike samega dneva. Tudi praktični postopki morajo biti jasni, in jasno moramo povedati, da vse skupaj gledamo v celoti in še dvoje. Pomenkljivosti so vedno obstajale in tudi takšna siva območja. Tisti, ki je golifovno v Litvah 2005, ni uh, v zaporu, ampak lahko spet kandidira. Tisti, ki so proti njemu kandidirali takrat, so sedaj v zaporu. To je že neka razlika. Ne vem, če so to ravno pomenkljivosti, ampak gre za kvalitativno razliko in to moramo vključiti v oceno. Upoštevati je treba tudi resolucijo Evropskega parlamenta, ki smo jo sprejeli 25. novembra 2010 glede obravnavanja lokalnih in regionalnih volitev. Po ocenah vseh strokovnjakov te volitve niso bile tako svobodne kot predsedniške volitve. Stranka Timošenkove ni mogla prijaviti kandidatov na določenih območjih in tako naprej. Parlament je takrat dejal, da je šlo za korak nazaj glede na predsedniške volitve 2005. Tudi to moramo upoštevati. Nihče ni popoln, vedno so pomenkljivosti. Da, vendar to so preveč splošne izjave. Razlike obstajajo, zato moramo paziti, da ne bomo tehnično govorili samo o dnevu volitev, opozicija mora imeti možnost opozoriti moramo na to, da del opozicije sedi v zaporu in da tudi regionalni predstavniki opozicije praktično ne morejo kandidirati ali se soočajo z velikimi težavami, prav tako pa mislim, da moramo povedati nekaj v zvezi z medijsko svobodo. Oba največja medijska predstavnika imperija pripadata članom oblasti, ministru za gospodarstvo. TV1 oziroma TVI se vedno znova srečuje z novimi težavami, omejujejo in frekvence in tako naprej. TVI je namreč neodvisen kanal. Mislim, da bi tudi to morali vključiti v oceno če želimo pripraviti celovito oceno stanja. Drugače bomo imeli težave z verodostojnostjo, potem bomo težko ocenili, kdo je svoboden in kdo ne, kajti tudi Evropski parlament bi se zaradi tega lahko znašel v težavah. Prav gotovo nam bo pomagalo, da bomo v torek imeli možnost govoriti z Kašnevskim in Koksom. Takrat boste lahko več povedali o svojem poročilu, zato da bomo lahko vključili tudi to. Selektivno izvajanje eh, zakonodaje je prav gotovo problem, to je omenila ena odgovornic, to moramo upoštevati. Hvala lepa, lep dan in hvala lepa tudi našim dvema strokovnjakinjama. Hvala, da ste se oglasili tu in da ste prispeli iz Velike Britanije.